rok za vložitev amandmaja v našem odboru 8. marec do 11. ure. Glasovali pa bomo v našem odboru 20. marca 2018. Določen je tudi rok za vložitev amandmajev glede uredbe v skupnih določbah, gre za postopek soodločanja ne imenujemo nobenega poročevalca v Envijo, rok bo odprt vsem članom, vloženi madmaji pa bodo izglasovani v odboru Envi. Postopek je enak, kot sem vam ga že predstavila pri prejšnjem dosjeju. Tokrat je pristojni odbor, odbor regiji. Rok za žužitev amandmajev je 6. marec do 11. ure. V Envi pa bomo glasovali 25. in 26. aprila 2018. Za danes imamo na voljo 21 jezikov. In kot eh, običajno je seja na voljo tudi preko e-mitinga in je tudi predvajeno na spletu. V skladu z pravilom 105 imamo naslednjo točko, ključne elemente za shranjevanje podatkov. Na osnovi pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenijo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, poročevalec je tukaj gospod Omar Ži, obravnavali pa bomo predlog resolucije. Seveda bo takoj dobil besedo gospod Omar Ži. Izvolite. Gospa predsednica, hvala za besedo. Mm, ta uh, razprava je zelo pomembna. Gre za ključno vprašanje v boju proti zasvojenosti s tobakom, tudi proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. In eh, gre tudi za potreben sistem sledljivosti, ki je pomemben za ta boj In eh, zato je dobro, da o tem razpravljamo znotraj našega parlamentarnega odbora, tudi v prisotnosti Evropske komisije, sicer eh, eh, vse mora potekati transparentno. Tukaj v našem odboru mora potekati ta razprava. Ne pa, da poteka za zaprtimi vrati, ko se skuša vplivati na. Eh, neko mnenje, za katerega potem evropski poslanci izvejo šele kasneje. Vsi skupaj se moramo vključiti v ta boj proti zasvojenosti s tobakom in proti posledicam te zasvojenosti. Evropska komisija je predlagala nekaj, kar je še zelo oddaljeno od eh, nekega dobrega predloga, prav tako vse skupaj ni neodvisno od eh, industrije tobaka. Zdaj STO pripravlja tehnične standarde in ključnega pomena je, da javni organi, in tukaj citiram, da eh, spoštujejo eh, politike javnega zdravja, tudi ko gre za boj proti zasvojenosti s tobakom. Eh, in tako imenovana proti to bačna direktiva iz leta 2014 eh, se še vedno ne izvaja v spoštovanju tega okvira in zato je odgovorna tudi komisija. V tem okviru imamo eh, zapisane tudi številne določbe, ki omenjajo tudi tobačno industrijo. In tobačni industriji se zdaj pripisuje preveč odgovornosti pri eh, sledljivosti tobačnih izdelkov. Naprimer, osmi člen protokola STO-ja pravi, da eh, mora vsaka stran vzpostaviti ustrezen sistem sledljivosti eh, vseh tobačnih izdelkov, ki se proizvedejo ali pa uvozijo na eh, območje Evropske unije. Vsaka stran mora zagotoviti to sledljivost, tako da bodo pristojni organi eh, pri tem sistemu eh, odigrali svojo vlogo in da ne bodo imeli stikov oziroma v najmanjši možni meri imajo lahko stike s tobačno industrijo. Delegirani akti in pa izvedbeni akti tega ne spoštujejo. Vsaj po mojem mnenju ne. In sistem sledljivosti ni tak, da bi ga nadzorovala v celoti Evropska komisija in pa države članice. Preveč je eh, povezav s tobačno industrijo in to presega eh, tisto omembo, eh, da morajo biti tisti, ki omejeni na minimum. Tukaj naj bi tobačna industrija celo zagotovila ustrezno. Uh, osebje oziroma uh, nadzor nad uh, cigaretami, ki se proizvajajo v njihovih lastnih tovarnah. Tega ne pravim samo jaz. Uh, zdaj se sumi, da celo tobačna industrija sodeluje pri nezakonitem trgovanju s tobačnimi proizvodi. Uh, stranke podpisnice konvencije eh, že dolgo časa priznavajo, da obstajajo različne strategije in pa taktike, ki jih uporablja tobačna industrija za to, da se umešava eh, v eh, pripravo ukrepov proti zasvojenosti s tobakom. In mislim, da ta delegirani akt in pa ti izvedbeni akti, ki so povezani z delegiranim aktom, samo prispevajo k temu. Eh, to stanje se bo na ta način eh, samo nadaljevalo. Zato eh, predlagamo izboljšave v primerjavi s trenutnim stanjem. Ne moremo pa niti reči, da bodo ukinjeni vsi stiki med eh, industrijo in pa pristojnimi organi s tem sistemom, ki ga eh, trenutno predlaga Evropska komisija. Eh, cilj ne bo dosežen in jaz tega ne morem razumeti. Prav tako evropski državljani ne bodo mogli razumeti, da se je komisija tukaj odločila za manj eh, neodvisno eh, verzijo. Mm, eh, to vse koristi samo tobačni industriji. In kar se tiče javnega zdravja in boja proti zasvojenosti s tobakom, mislim, da bi komisija morala misliti predvsem na koristi za človeško zdravje, ne pa za dobičke, oziroma ne pa misliti na dobičke za tobačno industrijo. Zato sem vložil ta ugovor. Evropska komisija pravi, da ni več eh, možnega manevrskega prostora in da moramo stvari sprejeti takšne, kot so. Dobro, ampak kaj pomeni za komisijo načelo parlamentarne demokracije? Postavljam to vprašanje. kaj ti uh, eh, eh, izgleda, da si Evropska komisija predstavlja, da bomo mi vse skupaj kar sprejeli in potrdili. Ampak v tem primeru uh, naša vloga sploh ne bi bila pomembna. Naloga Evropskega parlamenta je in naloga našega odbora za okolje, da zahtevamo da komisija dela na izboljšavah, da pripravi izboljšave takrat, ko se nam zdi, da določen delegiran akt predstavlja težave. V tem primeru je ta akt eh, več kot očitno nezadosten. Ta eh, delegiran akt je tak, da ga moramo potrditi ali pa eh, zavrniti in eh, isto je kot v primeru glifozata eh, ali pa številnih drugih dosijev. Eh, komisija meni, da se motimo mi, da se moti STO, da se motijo eh, različne organizacije, okoljske organizacije in tako naprej. Prav ima samo Evropska komisija. In Zato prosim, da se spoštuje vloga našega parlamenta in eh, kolege prosim, da jutri podprejo ta ugovor, ki sem ga vložil v imenu javnega zdravja. Hvala. Hvala lepa, gospod Omarži. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Florenci prvi. Ja, dragi mladi kolega, zelo ste mi simpatični vendar pa imam vtis, da imate velik eh, talent, da eh, bi radi polikali nekako to, kar je bilo v preteklosti narejenega. Nikakor se ne morem strinjati z ničemer, kar ste povedali. Žula in pa Lindo McEwen, naj omenim tukaj, oba sta zelo trdo delala proti tobačnemu lobiju, zato da smo dosegli to, kar smo dosegli. Na to smo bili izjemno ponosni. Nikako nisem nekdo, ki bi hvalil socialne demokrate, ampak pri tem so dobro delali pod vodstvom Linde McEwen in na, eh, na tem strajam. Drugo, pa mislim, da morate upoštevati, da ste močno prepozni. Če vam ta sledljivost ni všeč, potem bi vaša politična družina morala odreagirati bistveno prej v pogajanjih, v trialogu ali kjerkoli. Tam vas nisem videl. Nas... Pri nas pravimo, <laughs> da ste zaspali. No, z tem dokumentom ne boste dosegli ničesar, niti za milimeter se zadeve ne bodo premaknile. Zato vas vabim, če hočete kaj spremeniti, drugič začnite bistveno bolj zgodaj. Tukaj se kregamo glede neodvisnosti. To je zelo težko. Kdo je neodvisen? Sem jaz neodvisen, kmet sem. In v mnogih zadevah nisem neodvisen. Tako da je to težko definirati, ampak. Uh, komisija je zadeva dovolj dobro opisala, tudi uslužbenec komisije, ki nas je zdaj žal eh, zapustil, je zadeva dobro izpeljal, tako da bom da se bom z vsemi sredstvi, ki so mi na voljo kot eh, poslancu, uporabil za to, da to ne bo prišlo skozi. To je že drugič, da to počnete prosim, da nehate s tem, poiščite si neko drugo področje, kjer boste bolj uspešni. Hvala lepa. Uh, Gospod Panje. Gospa predsednica, dragi kolegi, najprej želim povedati, da gre tukaj za temo, ki jo dobro poznamo v našem odboru tudi gospod eh, Florence je povedal, koliko je že bilo doseženega na tem področju strani predvsem Linde McEwen, pa tudi drugih. Tako da smo dobili direktivo, takrat je bil političen boj eh, zelo močan in pomemben. Od leta 2014 eh, naprej smo imeli tudi poseben odbor, ki se je ukvarjal s preprečevanjem umešavanja tobačne industrije na to področje. Eh, to je delovna skupina, v kateri nas je sodelovalo tudi veliko izmed nas. In imeli smo tudi še en boj, eh, kjer je šlo za financiranje eh, cigaret v EU. In sicer smo to dosegli julija lani. To je bila tudi stvar, ki je tekla kar nekaj let. Umešavanje tobačne industrije v sprejmanje političnih odločitev eh, je bilo zelo močno in mi smo to eh, zaustavili. Eh, Filip Moris predvsem je bil tukaj vključen kot predstavnik tobačne industrije. Mm, zdaj pa se ukvarjamo s sledljivostjo in to, o čemer smo se odločili v okviru direktive iz leta 2014, je neodvisna sledljivost ki bo izvajana v državah članicah strani držav članic. E, torej od leta 2019 e, naprej. E, in tukaj se ne moremo sprenevedati. Politično debato smo dobili, politični boj smo dobili. Filip Moris, torej tobačna industrija želi imeti tukaj monopol nad sledljivostjo ampak eh, mi smo se borili za to, da ta monopol ne bo nadomestil drugega monopola. In eh, želimo imeti enotni identifikator za sledljivost. Ne želimo sledljivosti, eh, ki spet ne bo neodvisna in pa transparentna. In zato smo želeli ta delegiran akt, da bi omogočili to, da bi prišli s časoma do večje transparentnosti. leta 2014 eh, smo uh, dobili ta političen uh, boj uh, in zdaj želimo s tem nadaljevati. Kot je povedal gospod Florenc, je to za nas prednostni boj. Imamo protokol uh, eh, STO-ja, ki je bil potrjen 24. junija 2016 strani EU, uh, eh, ampak uh, to bo se skupaj um, dejansko izvajano šele leta 2022. Imeli smo 40 ratifikacij. No, Cilj svetovne, svetovne zdravstvene organizacije je dober, ampak eh, ne bo tako hitro dosežen šele leta 2022 in ne 2019, kot to načrtujemo mi na ravni Evropske unije. Tudi tukaj smo eh, zmagali v boju. Naj zaključim. Eh, mi moramo narediti vse, da bomo zagotovili transparentnost in pa neodvisnost sledljivosti. To se mora razvijati in mm, poročevalcu naj povem, da zelo cenim njegovo delo. E, zdaj je odkril tudi področje, kjer političen boj že dolgo poteka in e, pozdravljam ga kot še enega vojaka v tem boju. Upam, da bomo skupaj zmagali, tako kot smo že e, nekajkrat v preteklih letih. Hvala. Uh, thank you very much. Next speaker, Madame- Hvala lepa. Naslednja je gospa Jate Maki. V, na mesto gospe Ris. Gospa Ris je preživalka v senci, vendar me je prosila, da v njenem imenu spregovorim tukaj, saj žal ne more priti na današnjo sejo, poudarja naslednje zadeve. Argumente, ki jih je predstavil marž, gospodu Mrži, so isti, kot smo jih slišali od članov skupine EFD novembra lansko leto. Odbor Envi je to mnenje zavrnil z veliko večino, vključno za skupino Alde. Gospa Ries bi rada upozorila tudi na to, da je predlagani sistem sledljivosti popolnoma spremenjen. In na ta način bo proizvodnja tobačnih izdelkov pod resničnim nadzorom. Enkratni identifikatorji bodo pripravljeni strani neodvisne tretje strani, tobačna industrija ne bo sodelovala pri oblikovanju sistema sledljivosti. Gospod Ismeni tudi, da novi sistem sledljivosti ni popoln. Vsekakor ga je moč izboljšati, ker bodo tobačni proizvajalci še vedno imeli vlogo pri izboru podjetij za hrambo podatkov. vendar pa tudi, če zahtevamo strožje kriterije, ne bomo imeli nobene garancije, da bo sistem popolnoma neodvisen od eh, velikih tobačnih proizvajalcev. In ne nazadnje, gospod Riz eh, povdarja tudi, da če bo ta ugovor sprijet, bo celoten sistem spremljanja in sledljivosti sestav, tako da ne bo izveden do maja 2019, kar bi pomenilo veliko zmago za tobačno industrijo. To vsekakor ne more biti sporočilo, ki bi ga želel posredovati odbor in vi zato, gospa Ris eh, priporoča, da skupina Alde jutri zjutraj glasuje proti temu ugovoru in še naprej uh, zaupamo GD Sante pri spostavitvi sistema sledljivosti tobačnih izdelkov. Hvala lepa, gospod Görling je naslednja. Hvala lepa, eh, gospa predsednica, kratka bom z vidika EKR. Je to še ena zadeva, kjer. Spremembe prinašajo bistveno več eh, slabšega kot eh, dobrega, kljub dobrim namenom. Mogoče bi lahko v določenih primerjih iz zakonodaja, eh, za katero smo se dogovorili v soodločanju, morali prilagoditi še pred začetkom veljavnosti, vendar to ni takšen primer. Tukaj se strinja z gospo Riz, da če zadeve ne bomo uveljavili, potem bomo celotno področje posili odprto, tako da bodo možne zlorabe. Uveljavljen bi bil sistem šele leta 2022. Zakaj bi želeli takšno zamudo, tudi če sistem ni popoln? Se lahko težav lotimo, ko bo začel delovati, tako da nima smisla to zdaj spreminjati. Pozivam vas torej, da glasujemo proti. Želi še kdo drugi besedo? Če ne, potem bi predala besedo komisiji, gospod Sešelj, namestnik direktorja GD Sante. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil odboru NV, da ste pozvali komisijo, da se odzove na ta ogovor glede, oziroma nasprotovanje v skladu z 105. členom glede sistema sledivosti tobačnih izdelkov. Delegirani akt je sprejela komisija 15. decembra 2017, isti dan tudi uredba, implementirana uredba glede sledivosti, kot tudi implementirana odločba za izvajanje, kar spostavlja Evropski sistem sledljivosti tobačnih izdelkov, kot je opredeljeno v 15. in 16. členom uredbe o tobačnih izdelkih. Naj povdarim, da smo eh, to, ta predlog resolucije natančno proučili in naj povdarim, zakaj komisija meni, da argumenti niso utemeljeni. Tukaj je že proceduralno vprašanje, ki ga je treba omeniti. Cela vrsta pomislekov, ki so opredeljeni v resoluciji, se nanaša na sistem sledljivosti, ki jih ureja izvedbena uredba o vzpostavitvi in delovanju sistema sledljivosti, ne pa eh, v odločbi, implementiranju odločbi, ki je trenutno v preučitvi. 29. novembra 2017 je odbor ENVI zavrnil. Eh, ugovor oziroma nasprotovanje tej eh, implementirani odločbi. In bi se torej odločil, da te odločitve ne bo blokiral. Vendar pa bi se nakratko odzval na nekaj argumentov, ki so navedeni v osnutku resolucije. Tukaj moramo meniti vprašanje pomena sledljivosti, sistema sledljivosti tobačnih izdelkov. Uh, in eh, vloge tobačnih proizvajalcev. Naj vam zagotovim, da je ograjenih veliko varoval, ki omogoča, da sistem sledljivosti še vedno ostaja pod nadzorom nacionalnih organov in komisije. Podrobnosti teh eh, varovolk eh, so opredeljeni v tehnični dokumentaciji, ki jo je pripravila komisija in vam jo posredovala. Dve bi omenil še posebej. Prvič, vključitev kriterijev za oceno, ki zagotavljajo, da vse tretje stranke, ki so vključeni v sistem in njihovi podizvajalci, ostajajo neodvisni od tobačne industrije. Ti natančni kriteriji se nanašajo na pravno neodvisnost, finančno neodvisnost in odsotnost konflikta interesov. Drugič pa je upozoril na celotno obliko sistema, ki eh, nadzornim organom daje uh, možnost eh, kontrole, še posebej govorim o, imen, o določitvi oziroma o dodeljevanju nalog eh, spremanj identifikatorjev tretjim eh, stranem, ki popolnoma izpolnjujejo kriterije neodvisnosti, drugače pa to državne organe upravijo sami. Ta naloga je ključnega pomena za sistem nadzora, po natančni oceni Evropske komisije pri pripravi aktov. Ta priprava je vključevala tehnične in pravne razprave z neodvisnostimi neodvisnimi strokovnjaki, kot tudi zunanjimi raziskovalci. Ugotovili smo, da um, dodeljevanje pod nalog, uh, pod izvajalce, kar zadeva verifikacijo identifikatorjev, ne ogroža celotnega sistema njegove neodvisnosti, če so vzpostavljeni drugi mehanizmi nadzora, še posebej eh, rigorozno strukturirani podatki, ki jih je mogoče, do katerih je mogoče dostopati preko centralnega umestnika. Popolnoma prepričan sem, da bo evropski sistem sledljivosti neodvisen od tobačne industrije in pod nadzorom pristojnih organov in bo ustreza 8. členu protokola okvirne konvencije o nadzoru tobaka. Ker zadeva samo resolucijo, o kateri razpravljamo danes, naj povdarim, da so zahteve eh, glede proizvajalcev in eh, izvajalcev pri sklenitvi pogodb o hrambi podatkov opredeljena v sami direktivi v 8. točki 15. člena. Tukaj se samo odražajo uh, ključni elementi, ki morajo biti vključeni v pogodbe. To pogodbeno razmerje bo tudi ključnega pomena za delitev stroškov v tobačni industriji, kar je vključeno v 8. člen eh, protokola Gogveni konvencije o nadzoru tobaka delegirana uredba je v skladu z pristojnostmi komisije v skladu z direktivo tobačnih proizvodih in tudi v skladu z okvirno konvencijo o nadzoru tobaka. Sprememba ne bi zahtevala samo spremembo že delujoče implementirane uredbe, ampak bi pomenila odpiranje direktive o tobačnih eh, proizvodih, eh, kar bi pomenilo veliko zamudo pri začetku uporabe sistema sledljivosti, kar pomeni, da bi bil celoten sistem nenadzorovan. To pa je nekaj, čemu bi se rada komisija izognila. Then, uh, Gospod Omarži, želite povzeti to razpravo? Izvolite, eno minuto. Merci. Hvala. In zdaj naj v eni minuti, uh, kaj naj vam povem. Mi smo Evropski parlament in odbor za okolje. In uh, v naši pristojnosti je, da vlagamo tudi ugovore. Eh, s tem, ko to počnemo, eh, tudi večamo vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru Evropske komisije. In to pravico uporabljamo in to je tudi povsem normalno. Eh, sam sem se zdaj znašel v položaju, ki je tukaj precej običajen, sam sem proti vsem. In zgodovina bo povedala, kdo izmed vas ali nas je imel prav. Mislim, da so številni tukaj pozabili na škandale, ki so bili povezani uh, s pretiranim umešavanjem tobačne industrije. Številni so pozabili tudi na pritiske, ki so se izvajali. In zato vam moram pač verjeti na besedo. zdaj moramo uh, razmišljati, kot da ne bi bilo nobenih pritiskov, kot da eh, organizacije niso vplivale na komisijo, kot da ni bilo nobenega umešavanja. Ampak nihče uh, vsebinsko ni uh, prinesel proti argumentov. In uh, nujno potrebne so izboljšave na tem področju. Uh, sam sem se zelo poglobil v to temo, eh, sem tudi v stalnih stikih s svetovno zdravstveno organizacijo in vsi vidimo, da se osmi člen ne spoštuje. Tukaj so nujno potrebne izboljšave. Zato v tej luči prosim za podporo jutri na glasovanju. No, vsak je zdaj povedal svoje mnenje. Eh, zdaj vam bom povedala še to, da je glasovanje jutri in bomo jutri videli, ali bo to sprejeto v odboru Envi. V tem primeru bomo o tem glasovali še marca na plenarnem zasedanju. Juče. Naslednja zvočka na našem dnevnem redu je stanje odnosa med Evropsko unijo in Kitajsko. Ukvarjali se bomo z osnutkom mnenja, ki ga je pripravil gospod eh, Ek, ki ima zdaj tudi besedo. Ja, hvala lepa, gospa. Eh, predsednica, kolegice in kolegi. Najprej naj izrazim eh, veselje v to, da ta odbor z mnenje marsikaj prispeva glede stanja odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko v imenu Evropskega parlamenta. Kljub eh, upravičeni kritiki, kar zadeva kršne državljanskih in človekovih pravic na Kitajske, Evropa mora imeti interes, eh, da sodeluje z konkurenco iz Ljudske republike Kitajske in da ima Kitajsko kot zaveznico na področju podnebne politike. Kitajska in Evropa imata obi interes za spodbujanje čistih eh, alternativnih energij in eh, za razogličenje. Evropska unija nosi odgovornost v boju proti vse hitreje raztočo odpornost na antibiotike in da se prizadeva za izboljšanje prehranske varnosti. Zdaj, ko se Evropska unija ne more več zanašati na ZDA, ko gre za učinkovito podnebno politiko, ne vem, če smo sploh se lahko kdaj zanašali na ZDA, Zdaj se nam lahko zdi Kitajska kot primerna kandidatka, da skupaj z Evropsko unijo prevzame vodilno vlogo na tem področju. Brez podpore druge največje gospodarske sile sveta Evropa ne bo mogla veliko storiti za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb in s tem povezanega uničevanja okolja, zvišenega nivoja vode, poplav suš in drugih katastrof, ki jih eh, povzročajo podnebne spremembe. Ali je povedal drugače, s Kitajsko bi morali tesno sodelovati, zato da bi lahko očinkovito ukrepali proti tem eh, težavam. Kitajska in Evropska unija sta že na dobri poti, če si pogledamo velike investicije Ljudske republike Kitajske na področju elektromobilnosti, kot tudi sončne energije, veterne energije. V letu 2016 so kitajska podjetja investirala 35 milijard evrov v Evropski uniji, po mojem mnenju, bi morali razširiti sodelovanje z Kitajsko na področju raziskav in eh, znanosti, kar bi predstavilo dober temelj za nadaljne sodelovanje. Evropska unija in Kitajska morata spostaviti najboljše instrumente za zmanjšanje onesnaževanja zraka in vpliv uporabe fosilnih goriv. Kakovostna gospodarska rast na Kitajskem in Evropski uniji je nekaj, kar moramo spodbujati in s tem ustvariti na milijone novih delovnih mest. Prepričan sem, da bomo našli dober konsens eh, pri tem mnenju in eh, kot države članice dali tukaj dober signal. Hvala lepa. Gospod Farija. Hvala lepa, gospod predsedujoča, najprej naj nekaj povem k temu, kar je povedal gospod Ek. Gospod Ek je pripravljal z tega mnenja, kar zadeva odnose med Evropsko unijo in Kitajsko na področju okoljskih vprašanj. Marsikaj je napisal, vendar pa bi omenil to, kar je povedal gospod Tekni, toliko, kar sem napisal sam. Bil sem na norveškem in norveški kolegi so veliko govorili o investicijah, o odprtih vratih do Rusije in tako naprej. Tam imajo težave sicer z človekovimi pravicami, ampak saj ni pomembno, sodelovati je treba, se jih potrebujemo in tako naprej. In potem sem jim jaz rekel, da tako pač ne gre, če bomo naše vrednote, osnovne vrednote postavili ob stran človekove pravice, demokracijo, kakšna Evropska unija pa potem sploh smo. Kot rečeno, se ne strinjam s tem. Osredotočiti se moramo na odnose, z Kitajsko in pri tem upoštevati ta vprašanja, tudi človekove pravice, ki so posredno ali neposredno povezane z okoljem. Pri tem je tudi zelo pomembna tema, okolj, so pomembna tema okoljski begunci, tudi povezano z Kitajsko, pri čemer pa moramo poskrbeti, Eh, tudi za ustrezno politiko na kitajskem in spoštovanje človekovih pravic. Zdaj pa še nekaj besedilo, ki ga je pripravil gospod Ek, ki omenja najpomenejša vprašanja, ki so povezana z okoljem. Mislim, da besedilo lahko še izboljšamo, pri čemer moramo omenjati tudi človekove pravice. Sam bom pripravil nekaj predlogov spremembe k besedilu gospoda Eka. Saj nisem mnenja, da lahko preprosto pozabimo na stalne kršitve človekovih pravic na kitajskem in tudi kar zadeva eh, varstvo demokracije. Na plenarnem zasedanju sem večkrat spregovoril na temo kitajske. pri čemer gre seveda tudi za pravice naših državljanov, ki so bili predmet eh, preganjanja, ker so bili drugačnega mnenja kot kitajski režim. Kot rečeno, bom pripravil predloge sprememb za eh, mnenje gospoda Eka. Seveda smo vsi v istem čovnu, to drži, zato moramo vsi sodelovati, da bomo dobili dober dokument, dobro mnenje. ki ga bomo potem poslali odboru AFET. Hvala lepa. Gospod Lajnan je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lepo in prav je, da odbor ENVI pripravi mnenje glede stanja odnosa med Evropsko unijo in Kitajsko, kajti lahko na področju okolja marsikaj naredimo skupaj. Gospodu Eko bi se zato zahvalil za osnovtek mnenja. Mislim, da omenja pomembne teme, ki so ključnega pomena za sodelovanje med Evropsko unijo in Kitajsko. Gospod Farija, Kitajska je zelo velika država. Gre za več držav v eni. Zajema lepe stvari, stvari, ki so nam všeč in stvari, ki nam niso všeč to se bo prav gotovo znašlo v glavnem poročilu gospoda Bilderja. Ne vem, če bi se morali v odboru Envi ukvarjati z zadevami, ki so predmet razprave v drugih eh, pristojnih odborih. Dobro okolje je tudi človekova pravica, čista voda, zrak, zdrava hrana. To sodi med osnovne človekove pravice. In zato Nas lahko veseli samo, da je komunistično vodstvo to spoznalo. Zadnji petletni načrt, kot tudi to, kar smo slišali na partijskih konferencah, gre v smeri okoljske civilizacije, ker je Kitajska tako velika in pomembna država, da to, kar počne, močno vpliva tudi na druge dele sveta, tudi na nas še posebej pri varstvu okolja in učinkoviti rabi virov, je to izjemnega pomena, ker so naravni viri omejeni in vsako poslabšanje strani Kitajske pomeni poslabšanje za celotno človeštvo. Enako bi lahko trdili za Indijo in druge velike države, vendar pa to ni predmet današnje razprave. Podnebna politika je seveda srčica tega sporazuma. Ekosisteme sveta je še mogoče rešiti. In tukaj so Kitajci iz lasnega interesa naredili preobrat eh, iz eh, defenzivne vloge v ofenzivno politiko, kar nas lahko samo veseli. V kitajskih velemestih imajo grozno nesnaženje zraka, ki je pripeljalo do, do tega, da je komunistična vlada sprejela radikalne ukrepe. V končni fazi pa to koristi podnebju na globalni ravni, tako da lahko to pozdravimo. Kar pa zadeva konferenco o kop, moramo biti bolj odločni. Uh, Do Kitajske pri COP23 v Bono smo videli, da Kitajska deli svet na oboje, industrijske države, ki morajo narediti vse in države v razvoju, ki jim ni treba narediti tako veliko. Kitajska pa se še vedno šteje med eh, države v razvoju, ne pa med industrijske države. Zato moramo pri COP24 eh, tukaj doseči spremembo, Kitajska mora prispevati svoje in to čim prej, tudi v finančnem smislu. Ne gre za revno državo, to je bogata država Kitajska. Trenutno pri podnebnem skladu ni sodelovala, ampak je vzpostavila paralelne strukture, kar mi ni všeč. Kitajska naj sodeluje pri multilateralnih skladih, ki smo jih ustanovili. Evropska unija je pomagala pri rojstvu eh, misij, eh, trgovanja z emisijami na kitajskem. Seveda bo treba to razširiti tudi na druga industrijska področja. Mogoče nam bo celo eh, uspelo povezati premogovne trge in omogočiti alternativne vire energije potem pa še grozno gospodarstvo pri državi z 1,4 milijardami prebivalcev lahko naredimo veliko. Kitajska nam je zaprla vrata za izvoz odpadkov iz Evropske unije na Kitajsko, kar seveda lahko razumemo, tudi sami imajo dovolj smeti. In zdaj, ko so prišli na novo raven, ne želijo več odkupovati naših smeti. Če skrajšam energija in promet, to je bilo omenjeno, elektromobilnost tudi. Tukaj treba upoštevati tudi protekcionizem. Kitajci uporabljajo samo kitajske baterije oziroma akumulatorje in nobenih drugih. Vsekakor bom pripravil nekaj predlogov spremen, gospod Ek, da bo zadeva še nekoliko boljša. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Lajnen. Gospod Görling je naslednja. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Mm, nekaj bi povedala k tistemu, kar je povezano z okoljem, kar ne pomeni, da človekove pravice niso pomembne, vendar pa je naša tema okolje. In če si pogledamo strateško agendo, so področja za sodelovanje, mir, blaginja, izmenjave med ljudmi in zato bi morali postaviti vizijo za eh, bodoče odnose med Evropsko unijo in Kitajsko, kar bi pomenilo več sodelovanja, kot eh, je bilo predlagano. Všeč mi je mm, prijazen ton tega mnenja, gre za sodelovanje, mislim, da je to pravi način. Morali bi izpostaviti, da lahko bistveno več dosežemo če sodelujemo pri okoljskih vprašanjih, eh, dosežemo lahko bistveno več, kot samo kritiziramo Kitajsko. Seveda tukaj ne smemo reči, da niso mm, tudi problematična področja. Naprimer področje letalstva, kjer Kitajska poskuša zmanjšati vrednost eh, določenih eh, sredstev. Tukaj bi lahko dosegli bistveno eh, večje sodelovanje. To je na širšem področju trgovanja z emisijami. Bomo bistveno več pridobili, če bomo sodelovali z emisijami. Kitajsko, tako da bomo prišli do bolj globalnega sistema, ne pa da gremo v drugo smer in kritiziramo Kitajsko, zato ker ne počne to, kar bi si želeli. Skratka, zelo veliko prednosti bi nam prineslo sodelovanje s Kitajsko. Vesela sem, da je poročevalec pokril nekaj osnovnih eh, področji bi pa vložila še nekaj madmajev, še posebej, kar zadeva regulatorne sisteme, za sisteme upravljanja. Se menim, da imamo tukaj velike priložnosti za odnose med Evropsko unijo in Kitajsko pri konvergenci upravljanja. Kitajska je v zadnjih letih imela samo dve ali pa tri izbire, kar zadeva urejanje, lahko postavijo svoje standarde, lahko sledijo modelu ZDA ali pa modelu EU. To vse skupaj ne bo nikoli enako. Zato je v našem interesu, da sledijo evropskemu modelu. To poročilo je priložnost, da spregovorimo o prednosti takšnega sistema. Če bi bolj široko razvili konvergenco pri o opredeljevanju standardov tudi glede plastike, potem bi bile zadeve takoj uh, razumljive in izmedljive z ukrepi kitajske, kot eh, je poročevalec tudi priznal. Ureditev glede plastike, ki jih je sprejela Kitajska, eh, urejajo celotni sistem na globalni ravni, kar je nekaj pozitivnega. Ta vikend smo dobili v Združen kraljestvo zelo zanimivo poročilo glede izvoza semen in eh, semenskega materijala za živino na Kitajskem. V Kitajskem bodo konzumirali bistveno več eh, živalskega mesa, zato moramo na tem področju tudi kaj narediti. Kot rečeno je to dobro izhodišče, ki mi je všeč, nekaj bom seveda dodala, vendar pa se stvar razvija v pravi smeri. Hvala lepa, gospa Jatemaki. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem gospodu Eko za odlično opravljeno delo. In tudi, če je mnenje omejeno na eno stran, ste vključili večino ključnih eh, tem, ki se nanašajo na okolje in eh, s katerim bi se morali ukvarjati pri odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Veseli me, da izpostavljate javno zdravje, še posebej v zvezi mikrobiotsko rezistenco, kar Evropska unija in Kitajska sta obe skupno odgovorni za velik delež emisij toplogrednih plinov, eh, skupno sodelovanje iz, izmenjava rezultatov raziskav izjemnega pomena in to bom poskušala napisati v svojih predlogih sprememb. Vsekakor lahko pozdravimo odlično delo, ki ga je Kitajska opravila, moramo pa jo tudi spodbuditi, da še bolj ambiciozno nadaljuje. Izpostavila bi še nekaj sektorjev za sodelovanje. Trenutno potekajo pogajanja za nacivit sporazum med Kitajsko in Evropsko unijo. Vložila bom eh, predloge sprememb glede eh, vzdržnih ali trajnostnih investicij. So razmerno novo Azijsko investicijsko banko EIB. Bi pozvala države članice, ki sodelujejo v, v EIAB, da izkoristijo svoj vpliv za izpostavljanje okoljskih standardov v, pri investicijah. Razvoja, infras, razvoj infrastrukture v Aziji bo zahtevala vložitev na milijarde in bilijone evrov. In tukaj se skriva velika tveganja, odvisno od prakse, ki jo bomo izbrali. rada bi pohvalila tudi skupno pobudo Kitajske in Evropske unije za boj proti nelegalni sečni. Proti temu se moramo boriti tudi na globalni ravni. Kitajska in Evropska unija sta lahko na tem področju močni tekmici. Najlepša hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Pri tem vprašanju, če ne. Je kdo tukaj iz komisije, ki želi spregovoriti? Izvolite. Eh, Dobro jutro, nisem iz komisije, ampak iz eh, službe zunanje delovanje, ker gre za odnose med eh, Evropsko unijo in Kitajsko. Z mano pa so tudi kolegi iz komisije ki lahko ponudijo specifično vprašanje, če bi se pojavila, specifične odgovore na specifično vprašanje, če bi se ta pojavila. Bi se vam pa zahvalila za priložnost, da sodelujemo pri tej razpravi in ponudimo povratne informacije glede osnutka mnenja. Samo splošna zadeva, kot so govorniki že omenili, so odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko zelo raznoliki in eh, široko zastavljeni. Pri mnogih zadeva se strinjamo, pri mnogih pa tudi ne. Sodelovanje pri okolju, javnem zdravju, varnosti hrane so nekaj, kjer pozitivno sodelujemo. Osnovne mnenja izpostavlja pomembne točke, ki jih spremljamo pri vsakodnevnem sodelovanju s Kitajsko, kar je že bilo omenjeno, sodelovanje na področju trajnostnih ciljev, razvoj brezoglične družbe. Izvoz odpadkov, mnenje pa tudi upošteva razvoj na kitajskem, kar se tudi nam zdi zelo pomembno. Še posebej reforme za doseganje ekološke civilizacije. Nasplošno pozitivno ocenjujemo osnovtek mnenja. Kar pa se nam zdi še posebej pomembno, je, da bo končni, končno mnenje ustrezno odražalo naše odnose s Kitajsko. In v tem smislu bomo še naprej spremljali in sodelovali pri pripravi tega mnenja, kot eh, tudi poročila. Gospod Ek. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, kar bi rad za zaključek povedal, je naslednje, da sem napisal to mnenje z vidika odbora ENVI gre za varnost hrane, okolje, javno zdravje. Nisem se ukvarjal z vidikom človekovih pravic. S človekovimi pravicami se ukvarjajo drugot in bistveno bolje kar seveda ne pomeni, da odbor Envi ne upošteva človekovih pravic, vendar se moramo mi ukvarjati pač z okoljskimi vprašanji. Ne, ne, sem napisal tudi zelo prijaznem vzdušju. Dolgo sem živel v Aziji in dobro poznam Azijo. Boljše se pogajamo z Azijo, če smo prijazni do Azijcev pri Kitajcih ni najboljše, da zgorjač, točemo zgorjača in pri tem poskušamo dobiti dober rezultat. Na ta način ne pridemo daleč. Tako da sem poskušal pripraviti nekaj, kar se razvija v pravi smeri. Že zdaj se veselim vaših predlogov sprememb, tako da bomo na koncu dobili res, res odlično besedilo. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov spremenit je 6. maj do 11. 25. in 26. aprila pa bomo glasovali v odboru in vi v glasovanje v AFE, to naj bi bilo 20. junija. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in pozdravljam gospoda Aleksisa Gostila, direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in za svojenosti z drogami. МЦДДА, седежем в Лизбоне. To je prvič, da se je naš odbor sestaja za centrom. Odbor eh, Libe se bolj ukvarja s tem delom, vendar pa menimo, da je delo centra pomembno tudi za naš odbor. Center se ukvarja z spremljanjem psihoaktivnih substanc, z sistemom za zgodnje opozarjanje. Naj povem, da smo pripravili vrsto mnen glede psihoaktivnih substanc in negativnih vplivov na javno zdravje. Center podpira tudi komisijo in eh, dela na področju virusa hepatitisa. Z veseljem pričakujemo vašo predstavitev, gospod gostili, potem pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Lepo vas pozdravljam, gospe in gospodje, spoštovani člani eh, odbora INVI. Zelo sem počaščen, da ste me povabili sem eh, in rad bi vam predstavil nekatere najpomembnejših eh, izzivov za javno zdravje v Evropi. Ta mesec je mesec ko je Evropski parlament pred 25 leti po eh, sprejel odločitev o um, ustanovitvi MCDDA-ja. Torej, to je pr, pr, pr, torej, eh, predsedujoča rekla, da eh, je prvikrat tukaj direktor, ki vam bo predstavil um, izive. Torej, ne bom govoril o tem, kako koristna je agencija, raje bom predstavil izive, ki so morda pomembni za delo tega odbora. Torej, kaj so poglavitni izzivi? iz vidika javnega zdravja za Evropsko unijo, kar se tiče drog. Nekoliko bolj podrobno vam bom predstavil sledeče. Torej, vedno večja je razpoložljivost, čistost in pa tržna inovacija, ko gre za nezakonite droge in te predstavljajo čezmejno grožnjo za Evropsko unijo. Potem je tu še en zelo pomemben izziv in to je raztoča uloga interneta in darkneta in sicer ne samo za eh, širitev in pa za prodajo drog, eh, tudi eh, za nove invencije, ko gre za zdravljenje, Um, zasvojencev. In potem je tu še raztoči problem novih psihoaktivnih substanc v Evropi, to je omenila že predsedojoča. Um, torej, pomembno vas je opomniti na sledeče. Do pred enega leta smo imeli uh, dve novi psihoaktivni substanci, ki uh, smo jih odkrili v Evropske uniji na tedno. V Lizboni to spremljamo in sicer preko um, Evropskega oziroma sistema zgornjega obveščanja uh, spremljamo več kot 620 substanc. Imamo tudi specifične skupine izredno nevarnih in toksičnih snovi. In uh, te snovi uh, se uh, v vedno večji miri pojavljajo na evropskem trgu. Naprimer, sintetični opioidi, fetonini so med njimi, pa tudi druge skupine. In v nekaterih evropskih eh, oziroma članicah Evropske unije je to že privedlo do eh, povečenega števila smrti, ki so povezane z drogami. Potem je tu še en izziv za Evropsko unijo in sicer to, so to spremembe v mednarodni politiki glede eh, konoplje. In potem je tu še hepatitis C. Eh, torej zatem izbolijo, izbolijo tisti, ki jemljajo droge, tisti, ki se obrizgavajo droge in. Eh, torej, prav ta skupina je tista, kjer je zelo visoko število okuženih. Uh, in ti bi prvikrat lahko bili deležni zdravljenja, ki v resnici pozdravi to bolezen. In zato tesno sodelujemo z ECDC, pa tudi z eh, GD zdravje, z drugimi GD, pa drugimi mednarodnimi organizacijami, zato da bi strnili sile in rešili ta problem. Eh, v našem primeru eh, je to ciljna skupina, na katero se osredotoča naša agencija. Dejal sem, da so droge vedno bolj razpoložljive na evropskem trgu. In mislim, da je pomembno predstaviti prvo oceno, ki smo jo predstavili skupaj z Europolom pred dvemi leti. Vemo, da je to nižja ocena. Namreč um, verjetno gre tukaj za 24 milijard evrov, torej uh, toliko znaša vrednost nezakonite trgovine za drogami in to je povezano tudi z eh, kriminalnimi dejavnostmi in pa z dejavnostmi eh, resnega organiziranega kriminala. Torej, paradoks je sledeč imamo zelo uh, dober odziv na problem drog v Evropi v zadnjih 20 letih. Pa vendar ne so druge še vedno močno prisotne v Evropi in uh, to je povezano s številnimi problemi, naprimer z problemom javnega zdravja. To, da način, kako se uporabljajo droge, se je izredno spremenil v zadnjih 20-25 letih. To pomeni, da so droge manj vidne, zlasti če. Uh, primer, če pomislimo na konec 80-ih let, ko so ljudje umirali na cestah večjih evropskih mest zaradi eh, previsoke pre, mm, doze. Potem pa je prišlo tudi do inova, inovacij pri zdravljenju in rezultat je ta, da so ti problemi mnogo manj vidni, vendar to ne pomeni, da teh problemov ni. In ta ocena vam pove, da so droge še, še vedno prisotne in da še vedno skrivajo velike probleme za javno zdravje. Če si pogledate te številke na tem graf, grafu, boste videli sledeče. Torej, v zadnjih treh letih je prišlo do povečanja števila oseb, ki so umrle zaradi drog. In sicer to velja za skoraj da vse starostne skupine in to potrjuje, da to ni izoliran eh, problem, torej problem, ki bi bil omejen zgolj na eno starostno skupino. Eh, torej, sedaj nudimo nadomestno zdravljenje eh, in na ta način smo tudi znižali število smrti. Pomembno je tudi znižati razlike pri zdravilih eh, za nadomestno zdravljanje. V nekaterih evropskih eh, državah eh, imamo tudi probleme z nezakonito oziroma za zlorabo teh zdravil. Lahko v nekaterih državah nudijo tudi sobe za uh, uživanje drog. Uh, torej nalokson se uporablja v kakšnih desetih državah in v nekaterih državah eh, so odpravili laboratorije, kjer so izdelovali sintetične opioide, ki so ogrožali življenja. In potem imamo sedem držav eh, v Evropske uniji, osem skupaj sa Švico, v širši Evropi, kjer so ustvarili sobe za uh, uživanje uh, drob, drog in sedaj uh, pripravljajo dokument, o katerem bi radi ocenili, kak, kakšna so merila uh, za uh, takšne aranžmaje. Torej, danes uh, razvijamo odzive na te probleme. In treba je pripomniti, sledeče. Eh, ta odziv je prispeval k paradoksu, ki sem ga omenil prej, namreč eh, droge so manj vidne. Eh, naj povem, da 630 tisoč ljudi je deležnih nadomestnega zdravljenja v Evropi. V 80 letih pa jih ni bilo več kot 20 tisoč, ki so bili deležni tega nadomestnega zdravljenja. torej ta primerjava. Uh, eh, 20 tisoč v 80 letih in danes 630 tisoč eh, oseb, ki prejema to zdravljenje. Um, HIV upada, zlasti med tistimi, ki si obrizgavajo druge. V zadnjih desetih letih smo dosegli najnižjo raven, deloma se moramo zahvaliti za to odzivom in pa tudi možnosti za testiranje za uporabnike drog. Vendar izziv še vedno ostaja to, da bi razširili možnosti za zdravljenje in pa testiranje za tiste, ki jemljajo droge. Omenil sem že eh, hepatitis C. V tem grafu boste videli, da obstajajo precejšnje razlike v Evropi, kar se tiče števila eh, tistih, ki uporabljajo droge in so pozitivni eh, na, za hepatitis C. Torej, razpone od 16 do 84 odstotkov in tako kot za tudi druge stvari. Tudi v tem primeru nimamo ene rešitve, ki bi bila primerne za vse. Treba je podpreti nacionalne um, odzive, nacionalne uh, reševanje problemov. V svojem uvodu sem omenil poglavitne izzive in omenil sem tudi to, da uh, so droge vedno bolj razpoložljive v Evropi. To velja tudi za kokain. In sicer, kar se tiče uh, količine in čistosti. to lahko tu eh, beležimo, eh, zabeležimo preko analize odpadne vode. V nekaterih evropskih mestih so precejšnji ostanki eh, kokaina v odpadnih vodah. Ekstazi je vedno bolj razpoložljiv, bolj kot pred osmimi ali desetimi leti. Delno tudi zato, ker so proizvajalci ekstazija našli način, za kemične prekurzorje, eh, s katerimi se izognajo organom pregona, ki iščejo nezakonite droge. Naj ne vam pa dam konkreten primer. Pred 15 leti eh, smo sprožili eh, alarm zaradi tega, ker so v Belgiji na rok festivalu našli MDMA. Danes pa uh, V tabletah, ki so na trgu, najdemo veliko višjo vsebnost MDMA-ja. Torej, to je večji problem kot v preteklosti. Rad bi za konec povdaril eh, še enega eh, rastočih izzivov srednjeročno in dolgoročno in eh, to je razvoj v politiki glede konoplje na mednarodni ravni. Prišlo je do pomembnih sprememb v Ameriki. Torej, eh, danes eh, imamo različne pristope v Evropi do konople, to da nasplošno se eh, Evropska unija zelo razlikuje od ZDA. Pravzaprav v Evropi nimamo vlade, ki bi podpirala legalizacijo. Zadnji razvoj pa kaže, da je treba ovrednotiti posledice uporabe konoplje. Eh, potem bi rad omenil še eh, medicinsko konopljo, torej razvoj na tem področju. Številni govorijo o medicinski konoplji ampak eh, iz znanstvenega vidika bi bilo bolje govoriti o zdravilih, ki temelijo na konoplji. Tako kot tudi za, dru za druge teme velja tudi tukaj eh, to, da obstajajo zelo različne politike v Evropi in v ZDA. Torej, to je bistvo tega, kar sem vam želel povedati. Eh, zelo pomemben je problem eh, smrti, ki so povezane z drogami. 8 tisoč ljudi je eh, pred nekaj leti umrlo, leta 2016 umrlo od drog. 66 tisoč v Evropi zaradi opioidov. In še zadnje informacije iz ZDA. Pred enim tednom sem se srečal z inštitutom za zlorabo drog in tam so nam mi povedali, da dnevno umre 170 ljudi zaradi pretirane doze. Nekaterim izzivom, torej z nekaterimi izzivi iz ZDA se ne bomo nikoli soočili. Sedaj imamo sistem zgodnega obveščanja in ta sistem kaže, da um, od 32 fentaminov, ki jih nadziramo v Evropi, oziroma 97 jih obstaja in 25 jih smo v zadnjih dveh letih našli na trgu. Torej, tveganja obstajajo, izzivi so tu. In zato je pomembno, da uh, zbiramo dokaze in zato je politika zbiranja dokazov še toliko pomembnejša kot v preteklosti. Hvala lepa za vašo predstavitev, gospod direktor, kolegice in kolegi. Kdo bi želel besedo? Gospodali? Um, hvala lepa. Eh, hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. E, jaz bi rada omenila prvo vašo prosojnico. Tu ste navajali področja, e, poglavitne izzive in omenili ste rastočo vlogo interneta in darkneta. In omenili ste e, tudi to, da so droge danes manj vidne kot v preteklosti iz različnih razlogov, dejali pa ste, da tudi iz tega vidika internet in darknet igrata pomembno vlogo bolje kot jaz veste, kako pomemben je internet in kako pomemben je darknet, ko gre za mlade, za študente v različnih državah članicah, vključno za našimi. Eh, kajti um, po, na spletu lahko kupite eh, droge ceneje, anonimno, na razdaljo. Da, Darknet igra vedno večjo ulogo uh, eh, pri nezakonitih prodajah drog. Uh, in v številnih državah članicah a, tega ne rešujajo tako, kot bi morali. Vi ste to področje omenili kot eno zelo pomembno. Zanimalo bi torej me, katere trende ste zabeležili, kateri trendi vas najbolj skrbijo v zvezi s tem in Ali ste zadovoljni z načinom, kako države članice oziroma kako Evropska unija rešuje problem eh, spletnih prodaje in pa darkneta? In zanima me tudi, ali nam lahko podate nekaj informacij o substancah, ki se kupujajo spletno, ki pa niso eh, nujno nezakonite, imajo pa lahko uh, grozljive posledice uh, za uh, uživalce drog. bi želeli neposredno odgovoriti? Eh, da, torej hvala lepa gospod Dali za vaše vprašanje, hvala lepa za vaše komentarje. Eh, lahko vam povem nekaj konkretnih stvari, to vam lahko tudi pošljem, kajti eh, v zadnjem letu smo objavili dve pomembni poročili o Darknetu. Torej, da, strinjam se z vami, splet je vedno pomembnejši. Ne samo, kar se tiče vsega, prodaje, kar se tiče uh, trgovanja z drogami. To je, tudi, uh, torej to je kraj za uh, trgovanje, to pa je tudi kraj za trgovanje za zakonitimi snovmi, ki še niso prepovedane. Prej ste razpravljali o Kitajski in zato bi se rad na to navezal. Uh, torej eh, Europol nam je eh, podal eh, informacije, ki so jih potrdili tudi v ZDA. Fentanili prihajajo z Kitajske. Nekateri prihajajo tudi iz Indije, torej večina jih prihaja z Kitajske. Eden od izzivov za organe pregona je sledeč. Eh, torej v um, uh, eh, Antwerpno naprimer 30 tisoč eh, kontejnerjev pride dnevno in edini način, kako bi se lotili tega izziva, je ta, da uporabljamo obveščevalne informacije, kajti tehnična sredstva niso dovolj, kajti nemogoče je, da bi pregledali vsakega, vsak kontejner in to so bili podatke zgolj za eno pristanišče v Evropi in to je v resnici veliki ziv. Naša agencija je objavila poročilo o um, spletnem trgu drag. To, poroči, drug, to poročilo smo objavili leta 2016 in um, iz tega poročila izhaja sledeče. Z uh, Interpolom in z nekaterimi strokovnjaki smo izdelali analizo, iz katere izhaja, da se ta trg zelo hitro spreminja in da uh, ta hip da je ta hip eh, večina eh, spletne trgovine povezana za lokalno trgovino. Tukaj gre za majhne količine eh, obstajajo aplikacije, obstajajo programi in pa tržne organizacije, ki so izredno so, na visoki ravni, to da vendarle večina poteka na lokalni ravni. Eh, in tega ne zasledimo niti v vseh večjih evropskih mestih. Eh, tudi eh, uporaba spleta je različno razširjena v mestih. Države članice in Evropska unija se proti temu borijo. Torej, eh, v Evropolu je bil ustanovljen posebni centar eh, za eh, boj proti kibernetskemu kriminalu in to je zelo pomemben element, to je bil zelo pozitiven, pozitiven razvoj. V zadnjem poročilu, ki smo ga predstavili v preteklem letu, smo povedali to, da imajo sedaj organi pregona večje zmogljivosti za to, da rešujajo kibernetski kriminal. Potem uh, smo ta izsledek uporabili tudi v poročilu o Darknetu, to, smo, to poročilo smo objavili novembra preteklega leta. In tukaj smo prvikrat analizirali, celovito analizirali um, enega od zajetih Darknetov, to je bil eden najpomembnejših Darknetov. Uh, in iz tega izhaja potreba, da morajo vse države članice na nacionalni ravni, ne samo na področju eh, javnega zdravja, ampak tudi na področju kazenskega pragona vlagati v to, kajti mi moramo ukrepiti našo zmogljivost za zaščito. In eh, seveda to zajema tudi trgovina za drogami. Eh, sedaj bi sklenil ta eh, kratek eh, odgovor. Kot sem dejal, to vam bom poslal tudi v pisni obliki, ko se bom vrnil v Lizbono. Dovolite še dva kratka elementa. Splet je potencijalno urodje za vse. To pomeni, da nam lahko prenese nekaj slabega, hkrati pa je to vedno bolj tudi orodje, ki ga uporabljamo za to, da bi dosegli mlade v okviru naših programov za preprečevanje. V nekaterih državah imajo zelo pomembne programe, naprimer v Nemčiji, tam uporabljajo splet tudi za določene vrste zdravljenja in sicer za tiste, ki se, imajo, ki se nimajo za, uporabni, eh, kev, eh, za uporabnike uh, uh, uh, drog, torej to niso neki džangi, ki bi si ubrizgavali heroin. In splet je torej tudi priložnost. Um, torej na evropski ravni tečajo še nekateri drugi programi, ki poskušajo preučiti najboljše prakse. Uh, in sedaj me je to privelo do moje zadnje točke v zvezi z vašim vprašanjem in to je nekaj, kar se nanaša na vsa vprašanja. Poglavitni izziv v Evropi na tem področju, to velja tudi za ZDA, je izvajanje. Imamo veliko znanja o najboljših praksah. Seveda ne poznamo vsega. Obstajajo številna vprašanja. Da, to da na podlagi razpoložljivih dokazov bi moralo biti možno tudi to, da razvijamo boljše strategije, boljše posege in um, to je tudi ena od prioritet naše agencije za nadaljne tri leta skupaj z uh, eh, ISDS in uh, skupaj z GEDI zdravje. Hvala lepa, gospod Fenegan. Thank you very much. Eh. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo me je zanimalo to, kar ste povedali. Glede na naziv vaše um, agencije, me zanima, kako je z alkoholom. Alkohol je največji ubijalec na svetu. Uh, omenili ste 24 milijard uh, evrov, uh, ki predstavljajo uh, dobiček. Uh, Eh, v ne, pri nezakonitih drogah, pri alkoholu pa gre za 400 milijard evrov. To je povezano z eh, posilstvi, z nasiljem, z umorom, z razbitjem družin. Zanima me, zakaj alkohola niste pokazali na svojih a, eh, grafih? Ali je to povezano s tem zakonitim statusom, ki ga alkohol ima? Zanima me, kako, kaj je za vas alkohol, kako o tem govorite? Jaz vem, da če bi nas mladi poslušali, bi eh, bilo njihovo prvo vprašanje, zakaj tukaj ni omenjen alkohol. Zanima me še nekaj. Kaj menite o uspehu prepovedi v ZDA, ko gre za eh, konopljo? Potem me eh, zanimajo tudi izobraževalni programi v šolah, zanima me, kako je sa čistostjo proizvode, sedaj ljudje vedo, kaj jemljajo. Sedaj eh, ljudje vedo, da je to čisto in da je škoda manjša. Eh, prišlo je tudi do upada primeru, ko ljudje pijajo in vozijo. Potem je zanima tudi povezava med konopljo in drugimi drogami. Torej, razbita je bila ta povezava. In zanima me, torej, eh, kaj menite o tem uspehu? Potem eh, boljša obveščevalna služba oziroma boljše obveščevalne informacije kakšne obveščevalne eh, informacije pa bi potrebovali. Jaz sem na Irskem predlagal zakon o legalizaciji konoblje. Dvakrat so me zaprli. Eh, in v, vedno govorite o boljših informacijah. Mene so popolnoma slekli, preden so me zaprli. In potem so me vrgli v celico. In prvo, kar sem naredil, je bilo to, da sem pokadil uh, joint skupaj s tistim, ki je bil z menoj v celici. Torej, kakšne ideje imate? Čipe za ljudi? Kakšne informacije, s kakšnimi informacijami pa mislite, da boste zmagali to bitko? Uh, torej, morda pa bi se morali nehati zaletavati z glavo v zid, kar te zid se ne bo podaril in samo glava nas bo bolila. Torej, zanima me, kaj menite o tem. Izvolite. Hvala lepa. Postavili ste številna vprašanja. Torej, vprašanj se bom lotil kar po vrsti. Strinjam se z vami, alkohol je izredno e, pomembna, zlorabljena e, droga. Zakaj tega ne omenjajo e, naša poročila in pa zakaj tega ni v naših grafih? Alkohol je uporabljen v določena poročila takrat, ko eh, govorimo o uporabi nezakonitih drog, uporabi z alkoholom. Eh, zelo pogosto omenjamo, ko govorimo o konoplji, ampak to eh, ni omejeno zgolj na konopla. In zakaj tu ne govorimo več o tem? Bojim se, da je razlog ta, da nismo dobili mandata za to. To ne pomeni, da nas to ne zanima, nikakor. Ampak, kot veste, mi samo uh, moramo držati pač um, um, kompetenc, ki so nam predpisane. Ampak strinjam se z vami, to je zelo pomembno. Uh, kajti uh, ta druga je izredno pomembna. Poleg tega Evropska komisija predstavlja zonanjo ovrednotenje uh, naše agencije, to se zgodi vsakih šest let. In O tem vrednotanju pa po objavi sklepov in priporočil bo komisija podala analizo in oceno o tem, ali bi morali spremeniti naš mandat oziroma mandat te eh, agencije in ga razširiti tudi na alkohol. In potem bom eh, izrazil svoje mnenje o tem tako močno, kot se vi želite. Kolegi iz komisije bodo spregovorili za menoj in. Na vsak način menim, da bomo člane tega eh, odbora povabili, da eh, odgovorijo na vprašalnike, ki bodo delo vrednotanja, torej to bi bila za nas eh, lepa podpora. Ne želim se izogniti te temi, ampak jaz ne morem vlagati več virov v delo na, alkohol, na alkoholu. In še zadnja točka ki je tudi pomembna. Eh, Kajti odbori, ki se ukvarjajo za proračunom, to velja tudi za našo agencijo. Torej njim lahko povem, da uh, delam na uh, neki študiji torej, eh, države članice so s podporo Evropske komisije prosile, da se lotimo te študije. Tukaj gre za eh, to, da vidimo, eh, kakšna je uporaba alkohola med mladimi. Zajeti so 15 in 16 letniki in poročilo vam bom poslal takoj, ko se vrnem v Lizbono. Torej, poznal, poslal vam bom poročilo iz preteklega leta in videli boste, da smo zbrali že veliko dokazov. Vprašanje pa je, kako bi to uporabili. In sedaj eh, še eh, vaše naslednje vprašanje, ki se je nanašal na učinke legalizacije konoplje za eh, rekreacijsko rabo v nekaterih državah iz ZDA. Eh, torej, pred enim tednom sem bil na misiji v ZDA, imel sem nekaj sestankov v Vašingtonu skupaj sa kolegi, vključno z kolegi iz Nacionalnega inštituta za zlorabo rok. Eh, obiskal sem tudi številna srečanja v Denverju, v Koloradu. In kaj vam lahko povem? Mm še vedno imamo malo podatkov in malo poročil, eh, s katerimi bi lahko ugotovili, ali je zadeva uspeh in kakšne so posledice tega, kajti eh, učinki ponavadi niso črno-beli, eh, ampak nekje vmes. Žal nimamo meril, kajti ni statističnih um, uh, podatkov uh, in v teh državah in nimamo primerjave s preteklostjo. Zato uh, je težko podati sedaj neko oceno. Kar pa je zanimivo je sledeče. V nekaterih starostnih skupinah se je um, uh, poraba drog uh, povečala, naprimer v Koloradu. Starostna skupina, kjer se število uporabnikov ni povečalo, ne moramo pa tudi ugotoviti, uh, ali se je število znižalo zaradi nove zakonodaje. In sicer gre tukaj za 18-letnike, ampak če govorite uh, z zdravniki, naprimer, vam bodo povedali tole do upada je prišlo prej, ko so, eh, preden so sprejeli odločitev o eh, medicinski konoplji. Kajti ta medicinska konoplja v Koloradu ni bila tako medicinska. In če si pogledate številke o tem, koliko ljudi je eh, smelo dobiti medicinsko konoplo, potem vidite, da so se številke izredno povečale. In to pomeni, da če je bil eh, učinek eh, eh, na uporabo drog med mladimi, je razlog ta, da je prišlo do spremembe zakonodaje pri medicinski konoplji in v Evropi ni tako. Kajti tam niso, ni šlo toliko za medicinsko rabo. torej iz tega ne moramo potegniti velikih in dolgoročnih izsledkov. K tej temi se lahko še vrnem, to da ne želim porabiti preveč vašega časa za to. Še nekaj bi rad povedal, kar je izredno pomembno. Pripravljamo novo publikacijo o medicinski konoplji. To bo konec tega leta. Naša agencija. Uh, bi morala eh, eh, prinašati objektivne informacije in dokaze in sicer politikom, ki sprejemajo odločitve. In sedaj podatkov primankuje. Torej, ali boste lahko sedaj kot Jezus hodili po vodi zaradi, zaradi medicinske konople? Torej, eh, podatkov še nimamo. E, torej, mi moramo e, e, podajati znanstvene dokaze, ki bodo temelj političnih odločitev. Kar je zaskrbljujoče, je to, v ZDA niso prepričani, kaj se bo zgodilo z njimi, kajti obstajajo nova tveganja zaradi novih izdelkov. obstajajo nove kartuše. Torej, eh, tam je nova eh, uporaba, ki je zakonodajalec ni predvideval in to lahko eh, predstavlja tveganje. Američani so zelo pragmatični, torej predstavljam si, da bodo rešili ta problem in bodo to poskušali preprečevati, ampak eh, vsaj ta hip eh, to predstavlja novo kategorijo tvegan za zdravje. Tega ni bilo mogoče predvideti vnaprej in sedaj bo potrebno to rešiti. Torej, zabeležil, zabeležil sem se vsa vaša vprašanja. Če sem kaj eh, pozabil, vam bom naslednji teden eh, po, poslal elektronsko pošto za odgovore. Izvolite. Hvala, gospa Kadenbach. Uh, Najlepša hvala, hvala, da ste prišli. Eh, ta razprava je zelo zanimiva in žal mi je, da prej nismo imeli priložnosti spregovoriti z vami. Osredotočila se bom na SDG in pa hepatitis. Evropski parlament je sprejel resolucijo leta 2017 o HIV-u, tuberkulozi in hepatitisu C in komisija uh, je rekla, da bo spremljala napredek na področju teh bolezni. Uh, Eh, včasih v državah članicah eh, sistemi nadzora niso zadostni in zato je spodbudno, da eh, je vaš center skupaj s svetovno zdravstveno organizacijo že začel delati na pripravi indikatorjev, ki se bodo uporabljali za merjenje trajnostnih ciljev, med katere spada tudi zmanjšanje omenjenih bolezni. imamo tudi virusni hepatitis in podatki o njem pogosto niso zadostni. Ali vaš center misli, da bodo um, ti indikatori, ki se zdaj pripravljajo, um, prispevali k temu, da se tudi virusni hepatitis vključi na seznam bolezni, ki so že na tem seznamu, kako bo to prispevalo k uh, zmanjšanju epidemiji? E, vem, da ne, mora, ne morete govoriti o prihodnosti in je napovedovati, ampak eh, zanima me, kakšen bo po vašem mnenju vpliv teh novih indikatorjev. Hvala. Um, uh, Hvala, gospa Kadenbach. Eh, to je zelo pomembna tema. In mm, ta tema mi je tudi zelo eh, blizu, zato ker sem se veliko ukvarjal s hepatitisom C med uživalci drog zato to temo tudi kar dobro poznam. Ko se pogovarjam s kolegi v državah članicah, sem včasih malo presenečen, ko vidim, da v določenih eh, centrih eh, zdravljenja še vedno naletijo na iste težave kot pred 15, 15 ali 20 leti. Eh, zato smo se začeli ukvarjati s temi problemi. In bomo tudi dali priporočila državam članicam. Imamo tudi projekt na to temo, da bi podprli dejavnosti komisije in ECDC v zvezi eh, s tem eh, in jim pomagali dosegati eh, milenijske cilje. Kaj lahko povemo o indikatorjih? To pa je zelo težavno vprašanje zaradi zadnje velike ekonomske krize in njenih posledic na javne proračune, predvsem na proračune uh, zdravstvenega varstva v EU. Uh, eh, zaradi tega mislim, da uh, zdaj mm, nobena Evropska agencija ne more uh, narekovati državnim organom naj sprejmejo nove indikatorje. Uh, ne moremo si tega privoščiti. Uh, v številnih državah se soočajo z izzivi, ko gre za proračunska sredstva. In eden od načinov, kako bi to lahko rešili, je, da skušamo preprečiti prekrivanje eh, pri delu različnih eh, agencij in pa mednarodnih organizacij. In zato se mi zdi pomembno razvijati močno sodelovanje med STO, ECDC in našim centrom. Naš center eh, ni zelo povezan z Digi Sante pri komisiji, ampak ko so me eh, imenovali za direktorja, sem eh, kot enega prvih ukrepov okrepil sodelovanje z Digi Sante. Seveda ne morem napovedovati prihodnosti, lahko pa vam povem naslednje. Imamo pilotni projekt, ki smo ga zdaj začeli, zato da bi videli, kako lahko bolje vplivamo na izvajanje najboljših praks pri testiranju in zdravljenju. To je ta projekt, Imel sem sestanek ravno prejšnji teden v zvezi s tem in prve rezultate pričakujemo konec letošnjega leta. Cilj pa je, da dosežemo eh, bistven napredek do leta 2020. Ne želimo samo leta in leta govoriti o najboljših praksah, ampak želimo sprejeti tudi dobre pobude za izboljšanje implementacije. Potem imamo še en projekt, ki ga tudi začenjamo izvajati v tem trenutku. In uh, sicer mm, gre za prihodne dejavnosti. Eh, mi eh, tudi nimamo na voljo ogromno denarja, s katerim bi začeli nove študije. Želimo pa si sodelovanja z našimi partnerji in drugimi institucijami. Uh, Eh, zato da bi lahko predvideli razvoj v naslednjih 10-15 letih. Mm, predvsem nas zanima napredek na področju določenih eh, tem povezanih eh, z drogami, naprimer, ko gre za psihoaktivne snovi, potem fentanile in pa z drogami povezane smrti. Zanima nas tudi, kako bi lahko na srednji in dolgi rok omejili epidemijo hepatitisa C. Eh, ne smemo pa pozabiti niti na HIV. Malo me skrbi, da na določenih področjih, kot je naprimer zdravljenje eh, zasvojenih z drogami, da mm, eh, tisti ljudje, ki so v 80-ih začeli z določenimi programi, zdaj počasi odhajajo v pokoj. izzivi eh, so zdaj tudi drugačni in um, treba bo zagotoviti nasledstvo. Ljudje morajo razumeti, da hepatitis B in C ter HIV eh, ni nekaj, kar spada v preteklost, zato ker je bilo takrat uh, več infekcij, danes pa jih ni. Seveda problemi še vedno obstajajo in te probleme moramo reševati. To so torej tista vprašanja, ki ne samo, da smo jih vključili v našo strategijo do leta 2025, ampak obstaja tudi eh, močna zaveza na strani institucije, ki jo sam vodim, da eh, prispeva k rešitvi. Eh, MCDDA ima zdaj tudi enoto za javno zdravje in mi da si res prizadevamo, eh, da bi vključili tudi nove prioritete, nekaj jih že imamo in lahko mi verjamete, da so eh, prenosljive bolezni tudi med njimi. Hvala. Hvala za vse te zanimive stvari, ki ste nam jih povedali. Za kolege je bila ta razprava vsekakor zelo zanimiva. veseli nas, da smo vas povabili in veseli nas tudi to, da je okrepljeno sodelovanje z DG Sante. Potrebovali bomo namreč tudi naprej še podatke in vas bomo še večkrat povabili k nam. S komisijo in pa tudi z vami bomo še govorili o konoplji. Eh, pojavljala se bodo še nova vprašanja v zvezi z uporabo medicinske konoplje in vsekakor vas bomo še povabili k nam. Hvala. Uh, since um, the author of the request, Madam Konečna, is not with us. Gospa Konečna je prosila za to razpravo, pa je danes ni tukaj. Imamo pa uh, nekoga, ki jo nadomešča, to je gospa Torres. Izvolite. Eh, quiero plantear hoy un debate actual. Hvala za besedo. Želimo sprožiti zelo aktualno razpravo, ki pa je tudi nujno potrebna razpravo. In sicer eh, eh, državljani so že eh, leta pred nami in pred zakonodajo. Gre za uporabo konoplje v zdravstvene namene po celotni Evropski uniji. To bi morali dovoliti. Konopla lahko zelo olajša bolečine, ki jih povzročajo številne bolezni, naprimer kronične bolečine, astma, kronične bolečine, Parkinsonova bolezen, multipla eh, skleroza, glavkom, rak in druge bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija je dokazala, da lahko eh, eh, konopla lajša tudi bolezni, kot sta epilepsija in avtizem. Ne samo da eh, ne povzroča bolezni oziroma bolečin, ampak jih lajša. Eh, in to dokazuje tudi poročilo Svetovne zdravstvene organizacije. Ena od obeh eh, glavnih aktivnih substanc marihuane dokazano lajša bolečine in ne povzroča stranskih učinkov. To bi bila pridobitev za pacijente, da bi se lahko bolje počutili. In zato bi morali na legalen način dovoliti uporabo konople v zdravstvene namene, tako da ne bi bilo več uvir. Mm, mislim, da bi morali zagotoviti možnost te uporabe, ampak eh, do zdaj je bila ta raba stigmatizirana. In ne moremo več trpeti, da pacijenti v terminalni fazi morajo še vedno trpeti tako hude bolečine, ne da bi jim jih olajšali. Zato potrebujemo tudi celosten pristop. Eh, namreč eh, včasih eh, je pridelava konoplje. Eh, predstavljala kaznivo dejanje oziroma to še vedno predstavlja eh, Kanada, eh, pa je že dovolila uporabo konoplje, prav tako v določenih državah, zvezdnih državah v ZDA. Tam je bila tudi dovoljena uporaba konoplje in je to ustvarilo tudi številna nova delovna mesta. V Španiji, naprimer, pa se pridelavo konoplje kaznuje s hudimi in visokimi kaznimi. Tudi Urugvaj in Izrael eh, sta se spremenila v zadnjih letih v velesili na področju raziskav, ko gre za konopljo, eh, ki se uporablja v zdravstvene namene. Številne evropske države, Belgija, Avstrija, Italija, Češka, eh, Poljska, Makedonija, Hrvaška in Nemčija, te države so že storile prvi korak naprej. Eh, tudi Grčija je stopila v proces legalizacije uporabe konoplje v zdravstvene namene na začetku letošnjega leta. Eh, tudi banke so s tem povezane. In zato bi morali eh, narediti eh, zakonito uporabo eh, konoplje v medicinske namene. S tem bi koristili našemu gospodarstvu, našim bolnikom eh, in regularizirali bi tudi uporabo. Eh, to bi morali narediti na način, eh, ki bi bil spoštljiv do življenja, do okolja in tudi do številnih eh, podeželskih območij na jugu Evrope. Hvala. Hvala. To je izmenjava mnen s komisijo. In v imenu DG Home je z nami gospa Paola Mazzarini. ki se ukvarja s kaznimi dejanji, tudi z okoljskimi kaznimi dejanji. Izvolite. Um, uh, Hvala. Hvala, da ste povabili komisijo k tej izmenjavi mnen o uh, zelo zanimivi in pomembni temi. Naj najprej povem, na katerem področju sploh mi delamo, preden se lotimo vprašanja uporabe konoplje v zdravstvene namene. Države članice imajo glavne pristojnosti na področju javnega zdravja, tudi na področju škode zaradi kaznjivih eh, dejanj. Škode za zdravje namreč. In mi državam članicam pomagamo in jih podpiramo pri tem, eh, za kar se odločijo v svojem socioekonomskem eh, kontekstu. In Konoplja se obravnava kot eh, vse ostale droge, veliko delamo na področju preventive, ozaveščanja, veliko programov imamo. In še eno področje je, na katerem smo zelo dejavni. Od eh, stopa v veljavo drugega akcijskega načrta, eh, ki pokriva obdobje od 2017 do 2030, No, v zvezi e, s tem je pomembno, da mi e, nadzorujemo to, kaj se dogaja na področju konoplje v EU, pa tudi v tretjih državah. Tako, da e, na koncu dobimo nek splošen pregled tega, kaj se dogaja na tem področju. In to je povdaril tudi direktor centra za druge in nadzor nad drugami leta 2017 eh, eh, je bilo objavljeno poročilo v zvezi z zakonodajo o konoplji v EU. Še eno tako poročilo se pripravlja in eh, v njem bodo vključene vse definicije, na podlagi katerih se bodo zakonodajalci lahko odločali. Sama govorim o konoplji kot o drogi, zato ker delamo na podlagi akcijskega načrta in strategije EU. Ampak medicinska konoplja ne sodi na to področje. Konoplja se uporablja, kadar se uporablja za zdravstvene namene, je to zdravilo. In gospa Torres je eh, povedala, da eh, konoplja eh, vsebuje kanabidiol, to je ena od aktivnih substanc v konoplji in to tudi mi spremljamo, ko razpravljamo o drogah. Razprava že dolgo poteka, še vedno gre za sporno razpravo. Veliko člankov v tisku lahko najdete in mm, v Kanadi, Avstraliji in eh, ZDA se eh, konoplja že lahko uporablja v zdravstvene namene tudi včasih v moji državi Italiji, še posebej takrat, ko se dokaže, da ni nobenih drugih načinov za lajšanje bolečin, naprimer kroničnih bolečin ali pa drugih bolezni, kot so rak, epilepsija in pa še eh, drugi dejavniki. Komisija zaenkrat še zbira vse potrebne informacije. Eh, lahko bi nekateri rekli, da že imamo dovolj informacij, ampak uh, imamo zelo različna mnenja. Nekateri pravijo, da bi že v preteklosti morali dovoliti uporabo konoplje v zdravstvene namene, po drugi strani pa eh, poročila, druga poročila tudi eh, trdijo, da eh, dokazi še vedno niso zadostni. In, Iz tega razloga mi še vedno analiziramo in spremljamo situacijo, kot to počnemo že kar nekaj let in s tem bomo tudi še nadaljevali. Hvala. Hvala zdaj pa kolegi, ki želijo spregovoriti. Gospa Jusov bo prva, izvolite. Eh, no- Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, sama nisem zelo usposobljena za to temo, eh, namreč razpravljati o tem, ali je konoplja droga ali zdravilo. Prosila sem za besedo, eh, zato ker imam prijatelje tukaj v Evropskem parlamentu, oziroma enega prijatelja, ki trpi zaradi kroničnih bolečin in govoril mi je o potrebi potem, da bi uporabljal tudi konopljo za lajšanje svojih bolečin. Vse Eh, značilnosti konoplje pa še niso dokazane. Eh, in eh, kot je rekla komisija, imamo različna poročila, nekatera so za, druga proti. Kronična bolečina je hud problem. In mislim, da se mu ne posveča dovolj pozornosti, niti ne zdravstvenega vidika. Mm, Dajo se pomirjevala in druga zdravila, ampak mislim, da to področje ni deležno dovolj pozornosti potrebovali bi raziskavo, ki bi uh, imela tudi dovolj sredstev, uh, torej raziskovanje bi morali podpreti, da bi se res raziskale vse značilnosti konoplje. Veliko študije, ki že podpirajo uporabo konoplje v zdravstvene namene, ampak ne vemo, ali so to resne študije ali. Eh, študija samo dokazuje, da bolečina res mine, niso pa raziskani vsi eh, stranski učinki. Eh, zato bi pozvala k temu, da bi začeli izvajati resne poglobljene raziskave z zadostnimi sredstvi in da se razišče tudi to, kako naj bi konopljo uporabljali, v kakšnih dozah in tako naprej. Včasih se uporablja tudi uh, za samo zdravljenje, včasih tudi ni dovolj zdravniškega nadzora pri tem in to se mi zdi pomembno. Hvala. Hvala, gospa Dali. You, Hvala. Hvala tudi gospe Macarini, ker je z nami spregovorila o tej zelo pomembni temi. Mi danes razpravljamo o konoplju zdravstvene namene. Sama to poudarjam zato, ker ne smemo zamešati razpravo o eh, konoplji eh, za rekreacijske namene in konoplji za zdravstvene namene in pa konoplji kot drogi. Pogosto prihaja namreč do, teh, eh, do te zmede. Gre za povsem druga področja, ki morajo biti tudi strogo ločena. Ta razprava mora biti osredotočena predvsem na razvoj eh, sredstev, ki eh, eh, se uporabljajo za lajšanje bolečin, gre za sledljivost, varnost, to mora potekati v nadzorovanem okolju in ko bo vse to zagotovljeno, je treba zagotoviti tudi to, da bodo pacijenti imeli enak dostop do tega. Kakšen bi bil namen te zakonodaje, če bi samo redki lahko dostopali do tega sredstva? pri raziskavah pa eh, je treba zagotoviti, da bodo izvedene eh, različne študije o različnih eh, delih konoplje. Okrog 113 kanabiolov naj bi konoplja vsebovala. Omenja se tudi olje iz konoplje, ki je zelo učinkovito, ko gre za lajšanje bolečin pri multipli sklerozi in pa še drugih hudih boleznih. Ves čas potekajo raziskave o uporabi konoplje v zdravstvene namene, ampak kljub vsemu mislim, da potrebujemo veliko več informacij in tudi veliko več eh, eh, bi morali vedeti o tem, preden jo dovolimo. Slišali smo o državah, ki so to že dovolile, ZDA, Izrael, pa tudi določene evropske države. Tudi eh, v moji državi Malti je prišlo do razvoja dogodkov na tem področju. In res upam, da uh, bo ta razvoj deležen še dodatnih raziskav in pa dodatnih sredstev. Potrebovali bi tudi omrežje za izmenjavo informacij, potem izmenjava najboljših praks med državami članicami bi morala potekati, zato da se ugotovi, kaj dobro deluje in kaj ne. V tem smislu želim tudi komisiji zastaviti določena vprašanja, kako komisija želi zagotoviti, da bomo imeli boljšo kakovost in pa več raziskav na tem področju. Ali je komisija pripravljena zagotoviti tudi sredstva za spodbujanje dodatnih raziskav? Zanima pa me tudi, ali Evropska komisija je pripravljena za agencijo EMA um, zagotoviti določena priporočila in uh, sredstva glede konoplje. Ali bo komisija začela pripravljati tudi um, uredbo o enakopravni oziroma enaki dostopnosti do konople v zdravstvene namene. Um, vsakih nekaj mesecev je objavljeno poročilo o konoplji, ampak tam se upoštevajo poročila iz različnih držav, tudi iz različnih delov sveta. Zanima me, kako se to upošteva uh, pri vašem delu. Hvala. Hvala, gospod Flanagan speaker said uh, it's very important to differentiate Kot je rekla zadnja govornica, je treba res ločevati med rekreacijsko uporabo in pa medicinsko uporabo. In komisiji to ni dobro uspelo eh, prej, eh, ko ste govorili o tem, kaj ti eh, ni bilo vse v zvezi z medicinsko uporabo, ampak tudi z drugimi vrstami uporabe konoplje. Veliko eh, držav je bilo omenjenih. Na Irskem smo v zadnjem letu dovolili za določene ljudi uporabo konoplje v zdravstvene namene, ampak to je zahtevalo hud boj eh, na uh, ravni uh, ljudi, ki so zahtevali dostop. Uh, predvsem ena gospa, ki je tudi moja prijateljica, je zelo glasna na to temo. Uh, In to je relevantno tudi glede tega, kar je bilo povedano o CBD in kanabiolih, torej o različnih delih uh, uh, konoplje. Ta gospa je trpela hude bolečine. Uh, eh, 150 tisoč evrov bi to lahko stalo uh, naš zdravstveni sistem, uh, da sploh ne omenjamo pekla, ki ga je preživljala njena hči. Uh, Eh, ampak eh, še vedno um, so razširjena tudi zelo negativna mnenja do konople po Evropi. Tukaj, v tem primeru, ki sem ga omenil, je bila konoplja potrebna, ampak brez posebnega dovoljenja do konoplje na Irskem ni mogoče priti. Um, Ehm, eh, štirikrat na leto eh, zdaj določeni ljudje potujejo na nizozemsko, kjer lahko dostopajo do konoplje in za njo morajo plačati celo premoženje. Eh, je pa res, da potem pri ljudih, ki jih poznam in ki uporabljajo konopljo v zdravstvene namene, se je stanje zelo izboljšalo. Nobenih napadov več ni, nobenih bolečin. In iz številnih primerov smo izvedeli, da se ljudem življenje spremeni po uporabi konoplje. Eh, tako da je najboljša pot naprej, da res dobro ločujemo med rekreacijsko in medicinsko uporabo konoplje. Tukaj je treba nekaj narediti. Ehm, soočamo se eh, s hudim problemom, še posebej ta irka, o kateri govorim. Ehm, zelo težko bi na zakonit način oni uvažali konopljo na Irsko, zdaj hodijo na nizozemsko ponjo. Tukaj pa se potem pojavi tudi uh, vprašanje, kakšna je uh, uh konsistentnost uh, evropskega sistema in kakšne substance vsebuje konoplja na nizozemskem in pa na irskem. Uh, Eh, različna podjetja proizvajajo različne proizvode iz konoplje in nimajo vsi enakih učinkov. Poznam številne ljudi, ki res preživljajo hude bolečine. Eh, nek eh, znanec tudi mora uporabljati plenice, razen ko uživa konopljo. In mislim, da bi morali za te ljudi poskrbeti. Če eh, to ljudem pomaga, jim moramo olajšati dostop. Eh, pozdravljam to, kar je storila poročevalka. Hvala. Now, uh, like Hvala lepa. Zdaj pa bi besedo ponovno predala komisiji. Bilo je pa tudi vprašanje za direktorja centra. Ampak začeli bomo z gospodom Mazarini ali pa z gospodom Gozdelom bomo začeli raje. No, zahvalil bi se vsem, ki ste podali svoje komentarje. Večina zadev, ki ste jih izpostavili, so, je pomembnih. Najprej bi vas obvestil o tem, da EMCDDA sodeluje pri raziskava glede na pozitivne in negative učinke kanabisa oziroma konoplje in to poročilo bo pripravljeno pred božičem tega leta. Želimo zbrati čim več raziskav in študij skupaj z podporo mednarodnih strokovnjakov, ki nam lahko pomagajo pri opredeljevanju pozitivnih in negativnih lasnosti. Pred letom smo imeli tudi poročilo Nacionalne akademije Amerik glede konoplje medicinske namene ali medicinske konoplje. Če si pogledamo znanje, ki se je že zbralo na to temo posod po sveti glede terapevtskih eh, lasnosti konoplje, potem smo ponovno tam, kjer smo bili pri neotransmitelji pred 25 leti, pri serotoninskem očinku antidepresivov. Če torej ne bomo investirali v raziskave, potem ne bomo mogli bolje vedeti, kakšne so pozitivne, potencijalno pozitivne lasnosti ekstraktov, izlečkov, konoplje. Mislim, da je gospodali dobro povedala, da imamo več kot 100 različnih eh, snovi znotraj eh, konoplje, zato na našem centru ne radi uporabljamo termin eh, zdravstvena konoplja, govorimo tudi o zdravstvenem opiju, za morfinske preparate, ki jih uporabljamo pri zdravljenju raka. In tudi komentarji gospoda Flenegena to kažejo. Ne poznamo vseh uh, učinkov posameznih eh, snovi, ker nimamo dovolj raziskav. In tako bi se lahko znašli v enaki situaciji kot pred 15-20 leti, Določene zadeve v nekaterih državah niso tako razvite, tudi moralne ovire so za uporabo eh, morfina pri zdravljeno raka pri otrocih eh, zaradi strahu, da bi jih to spremenilo v odvisnike. Vse to kaže, da moramo začeti bolj konstruktivno. Če to bi bilo zanimivo, ali ta parlament in ta eh, odbor lahko skupaj s komisijo postavi novo prioriteto pri prihodnih raziskovalnih programih, eh, tudi ob razpravi nasledn, o naslednjem večletnem finančnem okviru. Drži, da ni dovolj raziskav, potrebujemo velik raziskovalni program tako kot je bilo to izvedeno v Združenih državah Amerike. Hkrati jih pa moramo biti pozorni na to. Nam no, pazite, da ne bomo želeli od eh, kanabisa oziroma od konoplje večji učinek od eh, morfina oziroma opijatih. Opijati veljajo za negativno veljajo kot eh, škodljive snovi in kanabis bi mogoče in lahko imel tudi eh, negativne učinke. Ne gre samo za konopljo, ampak tudi druge snovi, ki imajo lahko terapevtske učinke. Potem imamo tudi MDMA za posttraumatsko stresno motnjo, to je v bistvu ekstazi, ki se uporablja v medicinske učinke namene. Skratka, imamo tudi možnosti druge, tako da se lahko zgodi, da čez 15-20 let ne bomo imeli enakih podatkov, kot jih imamo danes. Gospa Mazarini. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Najprej bi se odzvala na vprašanje gospe Dali. Mislim, da nihče ne ogovarja temu, da so raziskave nujno potrebne na tem področju raziskave in ustrezno na sredstva za to vrstne raziskave so potrebne. Ne morem pa dati nadaljših podatkov o tem, katera sredstva lahko uporabimo v te namene. Ko pa bo točka na dnevne redu drugega odbora, pa bomo lahko bolj konkretno odgovarjali na možnosti financiranja raziskav v te namene. Enako velja za smernice, zanima. Če bi bila enkrat sprejeta odločitev, da je treba izvesti več eh, raziskav na tem področju, potem bi lahko bil eden od rezultatov tudi priprava smernic. Eh, In s tem se vračam na to, o čem sem govorila prej. Imamo veliko poročil, ki pravijo eno, nekateri pa čisto nasprotno. To so poročila WHO-ja, eh, Svetovne zdravstvene organizacije, od zelo resnih eh, uveljavljenih avtorjev, ki se z študijami konoplje ukvarjajo že dolga leta. kljub temu, da komisija ve, da se da veliko bolečin eh, omediti z eh, konopljenimi proizvodi, moramo opraviti več raziskav, če želimo ustrezno uporabljati to vrstne proizvode in zagotoviti, da eh, imajo ti proizvodi samo pozitivne učinke, ne pa tudi stranskih učinkov very much. Thank you all uh, colleagues for Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. To je zelo zanimiva tema. Še enkrat najlepša hvala komisiji in eh, tudi gospodu Kostelom iz Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Zdaj pa prihajamo na naslednjo točko in sicer na nasprotovanja ali ugovore glede genetsko spremenjenih, gensko spremenjenih organizmov. Zadeve imate v svojih eh, mapah, ne bom prebirala številke gensko spremenjene koruze. Um, the objections have several co-rapporteurs tu eh, so nasprotovanja eh, vrste avtorjev, od katerih je nekaj tukaj, zato jim bom kar predala besedo. Potem pa še ostalim članom, ki želijo razpravljati o tej temi. Za gospoda Stesa. Gospa Hojbuh. Ja, Najlepša Najlepša hvala, sem eh, gospa Hojboh, eh, sem kolegica gospoda Barta Stasa, delam tudi v Agriju in Deveju. Bart Stas me je prosil, da ga danes eh, tukaj zastopam, ker mora predložiti 25 razrešnic v odbor za proračun, tako da se upravičuje. Govorimo o dvema nasprotovanjema glede dajna na trg dveh gensko spremenjenih vrst koruze. Eh, skupno so to vložili avtori iz petih pričnih skupinah, gre za gensko spremenjene koruze eh, Kruze, Mon 87427, Križan z Mona 89034 in še Križan e z NK 603. Potem pa gre za ponovno odobritev eh, Kruze 59122. Če se ta sklepa spremeta, bo bi odbor za NV od leta 2014 vložil 22 nasprotovanj, 14 eh, za, v Evropi in 18 eh, eh, pri uvozu. Razen teh vrst oziroma teh nasprotovanj so bila vsa ostala sprejeta na plenarnem zasedanju. Dejstvo, da Evropska komisija še vedno sistematično dovoljuje gensko spremljene organizme, ne da bi upoštevala mnenje parlamenta, je želitev za državljane Evrope. V teh nasprotovanjih smo, v resolucijah smo napisali naše očitke kot običajno vplivi glifosata in glifosinata in nepreiskovanje ostankov herbicidov, varnost za potrošnike pomanjkanje ustreznega preverjanja tveganja, kar je bilo že razloženo strani eh, nadzornih organov in eh, raziskav tveganja znotraj EFSE. E. Pomanjkanje načela preventive in nedemokratično odločanje. kar zadeva križanca MON 87427 z MON 89034 in NK 603. Eksperimentalni rezultati za dve podkombinacije za MON 87427 križan z MON 89034 in MON 1427 z MK 02 Monsanto ni predložil. Medtem ko EFSA predvideva, da sta ta križanca varna, lahko vsak eh, analiza tveganja enega križanca ne more veljati kot ustrezna za druge križance, kar zadeva koruzo 59122. Ta gensko spremenjena koruza je odborna na glifosinat, ki zaradi svoje reprodukcijske toksičnosti od julija 2018 ne velja več za uh, kulturne rastline v Evropi. Pri tem se postavlja vprašanje, kako lahko dobrimo herbicid, ki je preveč toksičen, da bi ga uporabljali v Evropski uniji, je pa primeren in se lahko uvaža za proizvodno krmil eh, za živali. EFSA tukaj ni ocenjevala ostankov herbicidov. Poleg tega je zelo malo ali pa sploh nobenih informacij glede tega ali ostanki gensko spremenjenih eh, herbicidno tolerantnih rastlin v Evropsko unijo eh, sodijo v mejne vrednosti, ki so opredeljene. V poročilu 2015 ni nobenega težišča na uvoz gensko spremenjenih herbicidno tolerantnih eh, kulturnih rastlin, čeprav lahko izhajamo iz tega, da, so, da te zajemajo več ostankov herbicitov kot eh, ne, gensko nespremenjene rastline glifosinat se tudi ni omenjal kot herbicid v koordiniranjem Evropskem programu nadzora. Naša resolucija zahteva oziroma poziva komisijo, da ne dovoli nobene gensko spremenjene kulture pri uvozu ki je eh, tolerantna na herbicide, ki so prepovedani za uporabo v Evropske unije. Prez ostreznih podatkov glede ostankov. Ta uvoz ni mogoč. Zaradi pomanjkanja podatkov in, in uh, eh, o eh, količinah ostankov v tem primeru ne moremo zagotoviti visoko stopnjo eh, varstva zdravja. V imenu Barta Staza se vam zahvaljujem za eh, podporo nasprotovanjem, ki smo jih vložili že v prejšnjem času in upamo, da boste enako storili tudi jutri pri glasovanju. Thank you very much. Madam Evi? Uh, I'm sorry. Madam Kadenbach, are you ready? Gospa Kadenbach? And then Madam Evi. Yeah? Well, no, no. thank you very much. Ah, always a little bit. Hvala, vedno sem malce pozno, ampak imela sem skupino obiskovalcev. Govorimo o MON 87427 in eh, P91221, en je rezistent na glifosat, drugi pa je eh, trpežen na glifosinske herbicide. Tudi jaz bom prebrala mnenje kolega, ki ga ni tukaj. Koruza je odporna na glifosat ali glifosinat, oba genetsko spremenjeni koruzi so bile izpostavljene zato, da bi se rešil problem z rastlinami odbornimi na glifosat herbicide, ostanki komplementarnih herbicidov pa niso bili ocenjeni argumenti iz prejšnjih nasprotovanj glede na uh, razpraševanje teh herbicitov in uvoz ostankov in njihov vnos v hrano so velikega pomena. Na osnovi neodvisnih raziskav EF se glede MON 87427 ne moremo sprijeti, zaradi tega, ker nima nobenih podatkov o možni toksičnosti in vpliva na imunski sistem. Poleg tega študija ugotavlja, da ocene poudarje da ocene niso ustrezne glede okoljskega vpliva, zato bi morali zavrniti odobritev, ker nimamo pravih podatkov. Tako kot pri prejšnjih nasprotovanjih menimo, da eh, komisija sicer eh, pozna težave z vsega, legitimnostjo sprejemanja odločitev, zato nima smisla, da komisija še vedno zahteva odobravanje gensko spremenjenih eh, vrst. Stalni odbor in eh, pritožbeni organ ni 41 uvodna izjava direktive 182 eh, pravi, da če neke zadeva posebej je občutljiva območja glede javnega zdravja, varstva okolja in eh, podobno, bo komisija uravnoteženo rešitev, naša uravnoteženo rešitev, tako da ne bo eh, odločala v nasprotju z odborom za pritožbe in to v skladu z to pojasnil oziroma v nasprotju z tem komisija še vedno predlaga odobritve gensko spremenjenih organizmov in še naprej eh, zahteva potrditve. To ni mogoče, če nikoli to ne dobi kvalificiranje večine držav članic. Oh, Grazie, Presidente. Eh, intervengo anche io a sostegno di. Hvala lepa, tudi sama bi podprla ta ugovor, to sem podpisala skupaj s kolegi. Tukaj gre za unovični primer, ko stalni odbor za uh, varno hrano ni um, izrazil svojega mnenja in tukaj je prišlo do tako imenovanega ne mnenja. Danes se ukvarjamo z tema dvema primeroma. In v obeh primerih so države, ki so glasovale za, ne predstavljajo večine evropskega prebivalstva. Ne bi rada predolgo govorila, kajti kolegi so zelo učinkovito in natančno izrazili razloge, zakaj smo bili proti odobritvi eh, teh novih eh, korus ali pa ponovnih odobritev. V prvem primeru, eh, ki ga predlaga Monsanto, gre za gensko spremenjeno koruzo in je odporen na glifozat. In to je eden tistih primerov, Kot izhaja iz zgodovine in podatkov, se herbicidi uporabljajo v vedno večjih odmerkih in eh, ti ostanki so potem lahko uh, rakotvorni. Problem so torej ostanki tega herbicida v uh, eh, predelkih in to je tema, za katero se moramo resno spopasti ampak tega problema niso primerno ovrednotili in preučili. Eh, pravzaprav ta, povsem, eh, ta problem so povsem prezrli in se s tem vidikom niso ukvarjali. Poleg tega niso upoštevali tudi podkombinacij te uh, koruze, zato ker Monsanto ni poslal podatkov uh, o preizkusih EFSA, je zato izhajala iz tega, da tveganja ni. Po mojem mnenju to ni način, eh, s katerim zagotavljamo eh, zdravje evropskih državljanov. A potem imamo drugi primer, eh, tukaj gre pa za koruzo, ki je odporna na glifozinat, to je herbicid, ki, kateremu bo dovoljenje poteklo. Eh, torej eh, dovoljenje bo poteklo eh, v manj kot šestih mesecih, zato se mi zdi nesmiselno, da bi podali dovoljenje za eno stvar, katerega, ki bo prav, za snov, ki bo, prav, ki bo tako in tako potekla. Torej želim si, da bo Evropska komisija um, se odločila, da ne bo podelila eh, dovoljenja, dokler odbor ne poda svojega mnenja. Hvala. Uh, uh, Zdaj pa polčevalci v senci, gospod Filner je prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo začeti s vprašanjem, kaj pravzaprav počnemo in zakaj eh, ta nasprotovanja. Mogoče v pravnem smislu to ni zelo pomemben inštrument, zato ker eh, ne bomo marsikaj spremenili, ampak eh, imajo pa zelo pomembno institucionalno funkcijo, gre pa parlamentarni nadzor nad delom komisije. In zato moramo te instrumente zelo pazljivo uporabljati. V takšnih primerih in podobnih primerih. moramo, če potrdimo nasprotovanje, mora izpolnjevati vse dva kriterija. Kot prvo, če menimo, da je komisija prekoračila svoja poblastila, ni eh, sledila zakonodaji in je, ni sprejela tega izvedbenega sklepa na pravi način. Drugo pa je, če so popolnoma ignorirali znanstvene podatke. Če vzamemo prvi kriterij, da je komisija prekoračila svoj mandat ali je delovala zunaj zakonodaje, od nikogar nisem slišal, da bi vsaj odaljeno namigomal na to, da eh, krši zakonodajo, tisto, ki smo jo potrdili. Skratka, to ni razlog. Drugo pa je vprašanje, ali so sledili znanstvenim nasvetom. Je to v skladu z znanstvenimi dognanji? Nisem strokovnjak za gensko spremenjene organizme in mislim, da tudi kolegi niso dovolj dobri strokovnjaki, da bi lahko ocenili, ali je nekaj znanstveno varno ali ne. Ampak v zakonodaji smo to nalogo podelili EFSI. EFSO smo zaprosili, da vzpostavi znanstvenike, znanstvene ekipe in EFSA je to naredila in tudi poročila ta dva gensko spremenjena organizma in ugotovila, da mm, sta varna, kar zadeva zdravje in pa okolje. In zdaj sem malce zmeden. Zadeve so namreč nekako obrnjene. Zdaj me spominja to na razpravi, ki smo imeli v podnebnih spremembah nekaj časa. Nekateri kolegi, naprimer iz Juki, pa so govorili, da ni, podnebne spremembe niso take ali pa so razlogi drugačni. In uh, znanstveni dokazi IPPC-ja niso dobri in lahko predložimo druge znanstvene dokaze. In tega nismo sprejeli. Ampak tokrat večina deluje na uh, svoj način, najde svoje znanstvenike. Dejstvo je, da imamo najbolj strogo zakonodajo na svetu za gensko spremenjene organizme in najhujšo znanstveno preiskavo. In eh, ti dve koruzi sta prišli tukaj skozi. Ampak kljub temu jih nočemo. Oziroma, večina v tem odboru jih noče. Mislim, da je to zloraba tega pravnega instrumenta, jasna zloraba tega pravnega instrumenta. to je vnovični poskus, kontinuirani poskus pod spodkopavanja zakonodaje, ki se sprejema na osnovi znanstvenih dokazov. Mislim, da bodo kolegi začeli gledati na to drugače in bodo tudi glasovali drugače spremenijo tako ali tako nič, razen tega, da spodkopavajo vlogo naše institucije. Saj smo to zakonodajo še pred kratkim potrdili in sprejeli skupaj z svetom. Hvala lepa, gospod Filner. Zdaj pa drugi člani. Gospod Ajuso, gospod Kardenbach in gospod Balc. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Najlepša hvala, predsednica. Rada bi samo podprla to, kar je povedal gospod Fjeller. Rada bi pa dodala tudi to, da eh, zdaj razpravljamo o tem, ali so ti organizmi zdravi ali ne, ali povzročajo kakšno škodo. Ne, pa na, ne, ne govorimo pa o tem, ali so odporni na herbicide. To ni razprava o herbicidih. Eh, gre za to, ali so ti GSO-ji varni ali ne in varni so, tako da ta ugovor nima nobenega smisla. Hvala. You, Kadenbach, Hvala lepa, gospa Kadenbach. Could, ne bi se mogla bolj, strin, bolj ne strinjati. No, čisto na kratko, če povzamem. Pri teh dveh gensko spremenjenih eh, sorta koruze gre za to, da sta rezistentni na glifosat in glifosinat. In tudi z potrditvijo ELS nam je zdaj uspelo vzpostaviti posebni odbor PEST, kjer se bomo okvarjali s tem, kako se znanstveni dokazi, ki pričajo uprit eh, podaljšanju odobritve za glifosat, kako so bili ti dokazi izbrani, kajti. V parlamente imamo še kar veliko število kolegic in kolegov, ki menijo, da odobritev glifosada ne ustreza načelo preventive in da je tu še veliko nejasnosti. Iz tega razloga mislim, da odobritev dveh eh, vrst koruze, ki sta odporni na glifosad, morata nujno voditi v večjo uporabo glifosata. To je namreč cilj. Če rečete, da ni pomembno, proti čemu ste rezistentni, to ni res. Gre namreč za to, da so to vrste, ki omogočajo dodatno uporabo glifosata v kmetijstvo. In že iz tega razloga smo proti odobritvi teh dveh koruznih eh, vrst eh, vsaj zdaj. Hvala lepa, gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naj vas eh, spomnim na obljubo Žana Kloda Junkerja, mislim, da že v letu 2014, ko je govoril o postopku odločanja in eh, odobravanja gensko spremenjenih organizmov. Če torej ni večine v svetu, v skladu z eh, pravili, komisija vendarle mora podeliti to dovoljenje, kar ni smiselno. Od tle se nič ni spremenilo, nič ni drugače. In ko smo komisarja Andrukajtica spraševali o tem na plenarnem zasedanju, je dejal, da nažalost tega ne moremo spremeniti, ker bi morali v drugih primerjih delovati tako. Naj povem, da gospod Jean-Claude eh, Juncker eh, meni, da to niso demokratični procesi, ki pa se še doslej še niso spremenili. Hvala lepa še kdo. Če naj, potem pa dam besedo komisiji. Gospa Brusi. Uh, hvala lepa, hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem, ki smo jih zelo skrbno prisluhnili. Tukaj govorimo o dveh dovoljenih odobritvah. Eno za novo koruzo ena pa je obnovitev, eno je križanec, eno pa je samo ena vrsta. Ne povem, da smo ustrezno uporabili poblastila, ki so nam bila podeljena tudi strani parlamenta. Naj razložim, zakaj. EFSA je opravila analizo tveganja, ki je bila zelo vseobsegajoča in je podala pozitivno mnenje kar zadeva varnost eh, za zdravje ljudi in okolje. Skrbno sem prisluhnila komentarjem, celo vrsta držav je komentirala, ljudi tega in EFSA se je odzvala. Enako velja tudi za komentarje, ki jih je, je podala javnost. E, javnost je komentirala tele kombinacije neenotnih vrst vendar pa EFSA ni imela nobenih podatkov za negativno oceno, tako da je bila v končni fazi pozitivna ocena. Nekateri ste rekli, da v stalnem odboru 16. januarja ni bilo nekega eh, mnenja. To gre 26. februarja na odbor. Sam pa prisluhnila komentarjem glede pomislekov glede glifosata in glifosinata, na katera sta te vrsti koruze odporni, kot ste pravilno ugotovili. Vsaka kultura, ki se kultivira zunaj Evrope in katerih proizvodi se uvažajo v Evropsko unijo, mora izpolnjevati omejitve glede maksimalne vsebnosti ostankov in o tem odločamo mi v Evropi le maksimalne vsebnosti ostankov glifosata, glifosanida in podobno. Vse to velja za tako hrano in krmo, ki vključuje gensko spremljene organizme. To pomeni, da ta koruza pri uvozu ne more negativno vplivati na človeško zdravje in na okolje, zaradi tega, ker mora ustrezati omejitvam, ki jih imamo v zakonodajo. Slišal sem še en pomislek, da se ne upošteva pliv tega herbicida, se upošteva pri EFSI, zaradi tega, ker se te kulture mm, škropijo s temi herbicidi. In s tem, tem se spreminja tudi fenotipske in tudi druge karakteristike rastline. Glede tega se tudi opravijo raziskave in analize. Šlo je tudi za vplive na bioraznolikost. Države, ki kultivirajo te kulture, so soverene države in ne moremo jih jim prepovedati, da jih gojijo. Če so podpisnite konvencije, morajo slediti predpisom. Uh, ne moremo pa reči, da jih ne smejo gojiti. EFSA eh, študira eh, oziroma opravlja analize vseh eh, vrst ja, posameznih genetskih vrst in tudi kot In potem veljajo analize tudi za kombinacije. Tako da ne more nekdo reči, da analiza EFSE ni popolna. Slišali smo tudi poziv k večji demokratičnosti. Komisija je seveda pripravila predlog in ga predložila svetu in parlamentu s tem, da države članice omejijo ovoz gensko spremenjenih organizmih eh, zaradi tega, ker to koruzo države članice uvažajo trenutno. Zato smo svetu in parlamentu predložili predlog in državam omogočili za omejitev uvoza, ampak to je parlament že zavrnil. Kar zadeva predlog eh, glede komitologije. Predlagali ste, da bi morali zavrniti vse dobritve, kjer nimamo odločitve stalnega odbora. Tudi tukaj imamo eh, sklep komisije, ki poziva k večji demokratičnosti. Zato si želimo, da sprožite razprave, ki bodo svet pripeljali do tega, da bomo prišli do pozitivnega rezultata pri iskanju večje demokratičnosti. Komisija nima nobenega razloga za umik teh sklepov, zato ker smo delovali v skladu z našimi pooblastili. Seveda pa smo vedno pripravljeni, ko ste že videli v preteklosti in tudi danes, da smo pripravljeni odgovoriti na vsa vaša vprašanja in upajmo, da smo odpravili vse nekaj vaših eh, pomislekov. Hvala lepa, s tem smo zaključili z razpravo o gensko spremenjenih organizmih. O tem bomo glasovali jutri in to je to za danes. Dnevni red imate tudi za jutri ob 9. začnemo. Se vidimo takrat. Se upravičujem, ob 9. Eh, imamo vse o koordinatorjem. Začnemo pa z glasovanjem 10.15. Vsem pa lep večer.